kolegice in kolegi dober dan dobrodošli na drugem dnevu našega srečanja upam da ste se lahko malo odpočili da ste lahko prebavili ne samo eh, gastronomskega menija, ampak celo intelektualni meni iz eh, včerajšnjega večera. Preden začnemo današnje delo, se želim zahvaliti ministru Kalučeku za to, ker je eh, prišel k nam po tem, ko je sodeloval že na sinočnem sestanku. Kot veste, je bil v ponedeljek in torek na sestanku Ekofina. Mislim, da bomo morali o tem še govoriti, kaj te. Tam so razpravljali tudi o DDV, o tem smo na hitro lahko govorili včeraj ob prisotnosti komisarja eh, Lasla Kovača, ki je odgovoren za to področje. Eh, potem je tu eh, vprašanje načrta za oživitev gospodarstva in njegove učinkovitosti in pa vprašanje trenutnega stanja na bančnem trgu in pa problem nedelovanja medbančnega trga, kar predstavlja seveda izzive, ki so povezani z vzpostavljanjem Eh, struktur eh, oziroma eh, probleme, ki se nanašajo na toksična sredstva, kot jih je včeraj poimenoval komisar Almunija. Potem se zahvaljujem tudi sopredsedojočemu Češke gospodarske zbornice. Čez nekaj trenutkov bo predstavil svoj ovod in jasno je, da se eh, zahvaljujem tudi kolego Lorenco, za sodelovanje pri tem delu. On je član direktorata Evropske centralne banke in je odgovoren za mednarodno sodelovanje območja evro. Lahko mu bomo postavljali vprašanja o novih izzivih. Sedaj se veliko govori o novem Bretton Woods sporazumu, govori se o vprašanju tečajev in pa o vprašanju nadzora. Že od leta 2002 je Evropska centralna banka že rekla, da bi verjetno morala imeti več odgovornosti na področju nadzora. To je razprava, ki poteka tudi med državami članicami, postavlja se veliko vprašanj. Nadzorne eh, strukture držav članice med seboj razlikujejo, zato je težko organizirati enotni nadzor. Ampak eh, kriza se nadaljuje in eh, pričakojoč zaključke dela delovne skupine, ki jo je sestavil, eh, Jack, eh, ki jo je postavil eh, predsednik Barroso, to je skupina de la Rozier. Skratka, pričaku, pričakujemo te zaključke, da bomo lahko ta postav, eh, vprašanja postavili na, v novi luči. Vse naše delo je objavljeno na spletni strani Eh, odbora za gospodarske in monetarne zadeve, žal samo v angliščini, pa obstaja ta dve zbirki študij, te imata eh, tudi na svoji mizi. Napisal jih je strokovni panel. Ena od študij govori o načrto za oživitev gospodarstva, druga o načrto pomoči bankam. To so poročila neodvisnih eh, ekonomistov, ki eh, kritično ocenjujeta učinkovitost in primerljivost obeh načrtov. Kaj ti? Nobenega dvoma ni, da koordinacija na evropski ravni v obeh pogledih ni dobro potekala. Saj ne tako, kot bi si nekateri med nami želeli. Bom končala. Spoštovani gospod sopredsedujoči, prosim vas, da date svoj uvod, potem bom dala besedo ministrom. Predlagam naslednje. Ker imamo oba govornika za to mizo, gospod ministr bo moral oditi pred koncem do podneva ob pol enajstih. Predlagam torej, da ministro omogočimo uvod, potem mu lahko postavljate vprašanja in potem bomo nadaljevali. Štovani so predsedujoči. Eh, pani Beres, eh, Važeni pane eh, ministre, važeni. Spoštovana gospa Bereš, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da smem biti sopredsedujoči na današnjem zasedanju. Seveda je vedno nekaj prvič in tudi za Češko je tokrat prvič, da predsedujemo Evropski uniji in prvič sam sopredsedujem tako pomembnemu dogodku. Tako da resnično mi oprostite, če bi zagrešil kakšno napako. Govoril bom v češčini, kajti to mi je lažje in uh, vsekakor bo po mojem mnenju naše razumevanje zaradi tega še boljše. Kot uvod bi želel reči naslednji. Finančni in gospodarski svet sta zelo tesno povezana in ko smo na koncu leta 2007 opazili v ZDA prve signale, da se finančni svet spopada s težavami in da obstajajo potencijalne težave, potem je bilo videti v letu 2008, da je temu res tako. Najprej je prizadela kriza bančni svet, potem pa se je prelila tudi na finančni trg, to je privedlo do negotovosti in seveda so vlade zastavile različne pristope v boju s temi vprašanji. Tudi gospodarstva imajo seveda različna, različne zamisli glede tega, kako se spopasti krizo. Menijo, da gre za ciklični fenomen in da ne glede na to, kaj bomo storili, ne glede na to, koliko sredstev bi porobili, da bi ustavili ta ciklični um, proces, da nam pravzaprav nič ne bo pomagalo. Po drugi strani pa politiki zelo dobro vedo, da morajo storiti vsaj nekaj, da bi um, morali nekako vsaj nekatere ukrepe izpeljati, da bi uh, ustvarili pozitivna pričakovanja pričakovanja in to poudarjam, pozitivna pričakovanja. Če desnica ali pa in levica skleneta sporazum in če sta sposobna najti nek modus vivendi, bosta poskušali nekako zagotoviti, da vsaj pri določenih ukrepih um, delujemo soglasju, potem bi to vsekakor bila vsaj politična zmaga, kajti pozitivna pričakovanja in tudi možnost pomiritve tega položaja. To vse je zelo, zelo pomembno in le takrat bomo lahko uporabili specifična urodja in instrumente. Seveda pa vsaka vlada, vsaka država bo uporabila različne ukrepe. Naj vam dam primer. Češka republika ni bila zelo hudo prizadeta zaradi finančne krize. Seveda pa, če govorimo o teoriji, gospodarska recesija, gospodarska um, kriza ima svoje posledice tudi na češke. Zdaj ne bom seveda prehitro povzeval kakšnih sklepov. Hotev sem le nekako uvesti v razpravo oziroma predn predam besedo našemu ministru. Skratka, on nam bo gotovo lahko povedal več kako lahko stopimo naprej. Hvala lepa, spoštovani sopredsedujoči. V razpravo se lahko vključite, kadar želite. Najlepša hvala, gospod minister, da ste prišli eh, k nam. Vemo, kaj pomeni biti minister za finance in istočasno predsedujoči sveta ECOFIN. To je ogromno dela in zato še eh, toliko večja hvala za vašo prisotnost najlepša hvala gospa predsedujoča in dobro jutro gospe in gospodje velika čast mi je da smem biti danes tukaj z vami velika čast mi je bilo tudi da sem smel biti v vaši družbi včeraj zvečer ko smo imeli zelo ploden večer žal bom moral danes oditi nekoliko pred enajsto uro kajti čas je že potekel in čas je že potekel češki parlament se bo ukvarjal s eh, pomembnimi temami ki so povezani z mojim dosejem in če me tam ne bo na sestanku potem morda eh, nikoli več ne bi imel priložnosti eh, se sestati z našim parlamentom. Toliko le v pojasnilo, da bom resnično moral oditi. Le nekaj besed, kar zadeva situacijo na finančnih trgih, ureditev in tudi naše ambicije oziroma želje Češke republike. Globalni finančni sistem sedaj doživlja izredno nestabilno in krhko obdobje. Zelo pomembno je, da analiziramo in da izvemo, kaj se je zgodilo in zakaj. Le tako bomo lahko našli način iz te krize. Ko pa opredeljujemo razloge, je ta vaja seveda zelo zapletena. Nestabilnost je povzročilo več dejavnikov, ki so se razvijali postopoma in ki so se tudi povezovali med sabo. Uh, ti dejavniki vključujejo ne le več let likvidnostnega presežka na trgu, ampak tudi resnične pomankljivosti pri upravljanju tveganj, kar je vodilo do preniskega ocenjevanja Eh, kreditnih tveganj in tudi um, ostali dejavniki so bili um, nekoliko zanemarjeni. Zato se je trenutna kriza razširila po različnih gospodarskih sektorjih, po različnih regijah in tudi različnih storitvah. Na enkratna oziroma enkratna omejitev likvidnosti se je povezala z procikličnimi elementi, ko gre za računovodstvo in tudi prevelike Eh, zadolženosti. Zaradi tega je bilo zelo um, zapleteno in tudi zelo drago, da bi nekako um, obrnili ploščo. To je privedlo do skoraj popolnega eh, zrušenja fin finančnega sistema in zdaj iskati rešitev je zelo težko. Zato mora Evropska unija zagrabiti to priložnost in skušati, ti mora zauzeti koordiniran pristop. Le koordiniran pristop nam bo lahko pomagal najti naše cilje in jih tudi doseči. Posledica finančna kriza torej prehaja iz finančnega sektorja v realno gospodarstvo. To pomeni nove izzive. Poleg tega je eden od najpomembnejših izzivov naša zmogljivost, zmogljivo trgov, da absorbirajo nove izdaje vladnih obveznic. To seveda omejuje fiskalno intervencijo in tudi tukaj obstajajo specifični signali, ki vse to dokazu, dokazujejo. Opraviti treba več dela in storili bomo vse, kar je potrebno, da bi usklejevali nadaljne korake na ravni Evropske unije, kot tudi na svetovni ravni. Znova bi radi eh, oživili eh, zaupanje v finančne trge. To je nujno, če želimo stabilizirati trenutno finančni položaj. Ta kriza je rezultat nezadostnosti, pomankanja zaupanja in to zaupanje moramo znova zgraditi. Naši finančni trgi in gospodarstva so vse bolj povezani, zato je edina pot naprej v tej težki situaciji to, da imamo globalno koordinacijo, globalno usklejevanje. To pa ne pomeni, da mora Evropa čakati na mednarodni konsens, preden bi uh, sploh ukrepali. Še zdaleč ne. Veliko krat smo videli, da lahko Evropa pokaže pot naprej na mnogih področjih. Trenutni izziv pa je v tem, da zagotovimo, da ne glede na to, kakšna bo rešitev, Evropa mora ostati odprta. Uh, ta rešitev ne sme privesti do fragmentiranih globalnih trgov. Vsi protekcionistični ukrepi morajo biti zavrnjeni, kajti te, ti ukrepi lahko položaj le še poslabšajo. Sodelovanje lahko privede do globalnih standardov, do medsebojnega eh, priznavanja, spoštovanja in do odprtih trgov. To je naša edina alternativa in to sporočilo moramo eh, širiti ne le znotraj Evropske unije, temveč tudi v pogajanjih z našimi mednarodnimi partnerji. Zato predsednik vlade Češke republike in tudi Eh, trenutni predsedujoči, sklicuje iz, uh, iz um, Um, izredno srečanje predsednikov držav in vlag, da se izredno izrečemo proti uh, protekcionizmu. G20 je odlična platforma za koordinacijo ukrepov vlak. In na prvem sestanku G20 je eh, ta skupina predložila akcijski načrt, ki naj bi bili sprejeti za ukrepe, ki naj bi bili sprejeti tako na kratki rok in tudi srednji rok, tako da bi izboljšali finančno regulativo. Pripravljalno delo za naslednji sestanek, ki je načrtovan 2. aprila, letos že poteka. Delujejo štiri strokovne skupine na tem področju, med njimi tudi skupine, ki razvijajo novo regulativo in tiste, ki razmišljajo, kako bi lahko nadzirali finančni trg. Češko predsedstvo bo skušalo najti skupno stališče vseh držav Evropske unije, ko gre za pogajanja G20 na vseh ravneh teh pogajanj. Radi bi na sestanku G20 predstavili širok skupen pristop in stališče vseh držav članic. In rad bi se zahvalil odboru za gospodarske in monetarne zadeve in Evropskemu parlamentu, da sodeluje pri teh posvetih. Vsekakor bomo resnično poskrbeli, da bo to stališče naše skupno stališče. Seveda se strinjamo, da moramo povečati preglednost, da moramo razširiti obseg regulative tudi na tista področja, ki do zdaj niso bila regulirana. Le tako bo lahko finančni sistem bolj odprt odporen z bolj skrbnimi predpisi in višjimi eh, računovodskimi standardi. Izboljšati moramo tudi scheme financiranja v finančnih inštitucijah in zagotoviti večjo eh, vzdržnost naših trgov. Ko pa počnemo vse to, nikakor ne smemo pozabiti, da preden zasnujemo nov regulativni okvir, je naš cilj in namen uh, regulative tisti, kar je kar je treba zelo jasno opredeliti. Zelo pomembno je, da vemo, kakšen je cilj, ki ga želimo doseči. To je pomembnejše kot hitrost sprejemanja sprememb in tudi število sprememb. Naša prva prioriteta je kakovost sprememb. Te teme so zelo zapletene in tudi tehnične. Zato nimamo nekih hitrih in preprostih rešitev. Zato se moramo vedno znova zavedati, da bi bile nenamirne oziroma nehotene posledice prenagljenih korakov eh, vzrok za številne druge težave. Zato sedaj analiziramo veliko število zakonodajnih predlogov, ki jih imamo na mizi in s katerimi se bomo ukvarjali in se o njih posvetovali tudi z Evropskim parlamentom. Naj jih nakratko omenem. Glavni cilj eh, češkega predsedstva je, da storimo vse v naši moči, da bi našli soglasje med svetom in Evropskim parlamentom in to še pred koncem Eh, aprila dva tisoč devet ko gre za regulative bonitetnih agencij ko gre tudi za eh, kapitalske zahteve zavarovalnic in tudi ko gre za direktivo kapitalskih zahtev bank. najbolj zapletena tema tako s eh, svetovnimi in evropskimi posledicami je regulativa bonitetnih agencij. kot predsedstvo želimo prispevati k učinkoviti zakonodaji, kljub temu, da ima ta industrija seveda globalni značaj. Kljub temu, da obstajajo kompleksni zahteve in izzivi in kljub temu, da nimamo veliko časa, skušamo doseči Eh, sporazum. tudi nesolventnost eh, predstavlja velik izziv ampak tukaj imamo veliko možnost da vzpostavimo mednarodne standarde ki zahtevajo predpise na področju predvsem zavarovalništva. mislim da se vsi strinjamo da ne glede na to kakšen bo končni sporazum mora biti ta zadostno skrben in previden. naslednja prednostna naloga je da izboljšamo crd torej kapitalske zahteve za banke. to je pravzaprav pom zelo pomemben odziv na krizo. Tukaj skušamo pospešiti pregled znotraj Evropske, znotraj Evropske unije v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Torej, ti trije doseji so zelo zahtevni in pogajanja so težka. Zato sem zelo vesel, da lahko že najavim, da smo dosegli prvi uspeh, ko gre za uh, čezmejna plačila v, evru, v evrih. Svet je namreč ta teden sprejel sporazum glede splošnega uh, pristopa glede tega, kako bodo finančni akteri imeli pravno jamstvo oziroma pravno gotovost, ko izvajajo mednarodna plačila v evrih. Tukaj je bilo konsens izjemno težko doseči in to torej pomeni velik korak naprej in upam, da bo ta konsens v svetu se potem nadaljeval z konsenzom tudi v Evropskem parlamentu. Poleg zakonodajnega dela pa se mora češko predsedstvo ukvarjati tudi s političnimi nalogami. Obstajajo pomankljivosti regulativnega okvira, ki so se izkazale v obdobju krize. Prednostna naloga češkega predsedstva je, da se Eh, dogovorimo in da izvedemo te časovnice, kot so bile že predložene na drugih forumih. Prav tako se moramo posvetovati o nadaljnih evropskih smernicah za evropski finančni eh, okvir. To so regulativna vprašanja, ki sem jih že omenil. Prav tako pa eh, se moramo pogovoriti tudi o organizaciji nadzornih struktur za finančni trg. Evropski aranžma nadzora nad finančnim trgom bo pod velikim vplivom sklepov skupine Dela Rosjeja. Poročilo te skupine naj bi bilo objavljeno konec februarja in meni se zdi, da bo to zelo pomemben element za nadaljne politične razprave. To, kar potrebujemo, je odprta in široka razprava, ki bo upoštevala tudi pričakovanja in skrbi vseh uh, Eh, zainteresiranih in zadevnih stvari. In pripravljeni smo veliko dela našega neformalnega sveta v Pragi eh, nameniti prav tem eh, vprašanjem. Nadzorni sistemi so nekaj, kar se veliko pojavlja v, mediji, v medijih. Tukaj se veliko govori o krepitvi odborov, tretje stopnje lamfaluzija. Tukaj želimo zgraditi nadzorni okvir, ki bo podoben okviru in sistemu Evropske centralne banke in želimo vzpostaviti tudi Evropsko nadzorno agencijo. Vsa ta razprava je seveda pomembna, pri tem pa ne smemo pozabiti na globlje teme, ki jih je prav tako treba obravnavati pred ali pa hkrati s tem, ko govorimo o vprašanjih arhitekture. Tukaj so tri vidiki to da zagotavljamo harmonizacijo ne le evropske zakonodaje o storitvah temveč tudi ko govorimo o regulativi dejanskega nadzora kot drugo zagotoviti je treba da bomo imeli pravni in finančni okvir tako stabilen, ki bo podporil kakršnokoli uh, obstoječo arhitekturo. Kot tretje, zagotoviti moramo učinkovitost nacionalnega nadzora. Uh, ta mora biti pripravljen tudi za, na morebitne spremembe na ravni Evropske unije. Najkratko razložim nekaj več o teh točkah. Glavni dejavnik, ki bi lahko ukrepil stabilnost in razvoj evropskih finančnih trgov, je glavni izziv češkega predsedstva. Danes nimamo okvira, ko gre za nadzor izvrševanje in sankcije. Filozofski pristop pri vseh akterjih na finančnem trgu, kot tudi tip izvrševanja veljavnih pravil, se med državami članicami razlikujejo. Te razlike lahko privedejo do arbitraže in lahko celo ogrozijo stabilnost trga. Zato bi morali sedaj zgrabiti priložnost, ki se nam ponuja in žeti specifične rezultate na tem področju. Vemo, da je to ogromen izziv, vendar pa menimo, da so tukaj potrebni učinkoviti ukrepi in dejanja na tem področju. Vemo tudi, da je harmonizacija na tem področju edina pot naprej. Ta kriza je jasno pokazala, da trenutno upravljanje krize in aranžmaje za stabilnost finančnega trga niso dovolj močni, da bi zdržali mednarodne ali čezmejne šoke in pretrese. Vprašati se moramo, ali memorandum o soglasju, ki smo ga podpisali lani, ali se ta memorandum ustrezno izvaja in ali zagotavlja ustrezno podlago za naše delo in prizadevanje v prihodnje. Naslednje vprašanje. Ali smo prepričani, da so naši pravni okviri zadostni, da bi uh, uh, lahko posredovali pravočasno pri upravljanju uh, kriznega menedžmenta in da bi tudi tukaj um, imeli ustrezne ukrepe. Kriza je namreč kazala, da so rezultati zelo uh, velike oziroma da so posledice zelo velike in fragmentacija domačega nadzora bi lahko morebiti privedla do uh, še veliko večje nevarnosti eh, za stabilnost finančnih trgov, kot pa nadzor na ravni Evropske unije. Vidite torej, da se poraja veliko zahtevnih in težkih vprašanj in odprto vam povem, da je izjemno težko najti zadovoljiv odgovor na nje. Prizadevati se moramo za kompromis, vendar pa sem gotov, da bo naša razprava široka in da bo ekofin, ki bo potekal aprila, eh, um, sicer priložnost za ministre, da izmenjajo mnenja in tudi za druge strokovnjake, da izmenjajo mnenja, vendar pa to ne bo edina to vrstna priložnost. Tam se bodo seveda ljudje ukvarjali s tem vprašanjem, kajti to je izjemno pomembna točka, ki presega le eno razpravo, eno poročilo. Razprava se mora nadaljevati in mora biti trajna. Ponoviti bi želel, da celotna Evropska unija aktivno deluje, da bi našla usklajen odziv na finančno krizo. Veliko smo že dosegli. Uspelo se nam je bilo izogniti najhujšemu lani um, jeseni, vendar pa se pojavljajo novi izzivi in del naše strategije, o kateri smo se dogovorili lani, je, da zagotovimo finančno stabilnost. Zato zdaj govorimo o skupnem pristopu glede um, slabega premoženja oziroma slabih kreditov. To je zelo zapleteno vprašanje, zato zelo tesno sodelujemo z Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko, da bi našli vzdržen način uh, pri ocenjevanju premoženja in pri vključevanju in sodelovanju v reševalnih schemah. V vseh teh primerih bo Češka predsedstvo storilo vse v naši moči, da bi lajšalo in uh, pospešilo razpravo, tako da bi prišli do čim večje doslednosti pri stabilizaciji finančnega in gospodarskega eh, položaja in da bi se tako lahko izognili negativnim stranskim učinkom. Češko predsedstvo ne želi promovirati nacionalnih interesov, ki bi bili enostranski mi želimo nekako moderirati razpravo in to na pošten način in urejen način tako da bi potem prišli do sprejemljivega in širokega kompromisa. gospe in gospodje naj v sklepu povem še nekaj na politično noto pri vseh teh vidikih in na vseh teh področjih se soočamo ne le s tveganji ki izhajajo iz padca BDP ali pa Eh, ki izhajajo iz globalne gospodarske krize. Kaj je pravzaprav tisti najpomembnejši izziv? Pravzaprav je izziv tudi naše politično odločanje. Zato moramo storiti vse, kar lahko, da bi se izognili napakam na tem področju. Pripričan sem, da čeprav javnost pričakuje jasne in specifične korake, da ta, teh pričakovanj ne bi smeli predsenjevati. Uh, jasno in odkrito moramo poveti da lahko sicer eh, lajšamo in blažimo učinke krize na naše ljudi nikoli pa ne smemo trditi da bomo lahko uspeli zagotoviti da bo evropa in naše države pravzaprav lahko eh, vedno trajno gospodarsko rasle. Gospodarstvo se razvija ciklično in nemogoče je zagotoviti trajnostno rast brez teh cikličnih sprememb. Seveda tisti, ki pravzaprav podležejo tem nerealističnim pričakovanjem, ustvarjajo diziluzijo in ljudje bodo potem nezadovoljni. v komunističnih časih v naši državi smo eh, govorili, da lahko obvladujemo celo eh, naravo, dež, veter, vse to, seveda tega nismo bili sposobni in zmožni. Vse, kar lahko storimo, je, da naredimo vse, kar lahko, da bi oblažili posledice krize na naše ljudi. Seveda pa nam ni mogo, nismo sposobni, da bi se tej krizi v celoti izognili. Največje tveganje je protekcionizem in ta povezan z državnimi intervencijami in posredovanjem. Seveda vidimo velik pritisk uh, za uprit protekcionizma, vendar pa dolgoročni protekcionistični ukrepi predstavljajo veliko večje tveganje kot pa upad PDP ali ciklični padec BDP. To, kar potrebujemo danes, so naši sosedi. Kar še bolj potrebujemo, je uh, odprto usklajevanje in sodelovanje potrebujemo prosto trgovanje prosti trg in eh, protekcionizem bi nas pravzaprav lahko uničil. seveda obstajajo tveganja tudi na področju regulative to, pa, to vprašanje sem že pravzaprav obravnaval v svojem prispevku želel bi si da bi bil sistem boljši zdaj imamo izjemno priložnost vsi da sistem izboljšamo nikar ne skušajmo ta sistem spremeniti popolnoma in čez noč. To bi lahko privedlo do večje škode kot do koristi. Zagovarjajmo razvoj pri pregledu finančne arhitekture in nadzora nad finančno arhitekturo. Nikar se ne odločimo za revolucijo, kajti gospodarska zgodovina v zadnjih 80 letih jasno kaže, da so nagle politične odločitve, ko gre za regulativo, prinesle več škode kot koristi. In prepričan sem, da če bi pod pritiskom delovali eh, prenagljeno, če bi se zazeli oziroma zagovarjali revolucionarne spremembe, v mojih mislih ni dvoma, da bi bil rezultat enak ali še slabši. Tako da delujmo usklajeno, eh, prizadevajmo si za harmonizacijo, odločimo se za evolucijo in ne revolucijo na tem področju. In še zadnje tveganje, ki bi ga želel omeniti, so nezadostni stroški. Neustrezni stroški, tukaj moramo biti zelo pozorni. Naše vlade imajo le omejene možnosti na področju fiskalne politike. Vso javno posredovanje, ki smo mu zdaj priča in ki mu bomo priča tudi v prihodnje, vso to posredovanje gre na račun naših otrok in naših vnukov in seveda jih zdaj nikakor ne moremo vprašati za to dovoljenje. Zdaj nis, nimamo likvidnostnih, ampak imamo le denar, ki si ga izposojamo pravzaprav od njih. Tako da pri našem odločanju moramo nihati med tveganji gospodarske krize na eni strani in seveda med tveganjem stroškov oziroma posledic, stroškov, ki jih bodo prinesla ta posojila. In seveda moramo tudi, kaj tudi imeti pred očmi stroške refinanciranja javnega dolga. Nikar ne prelagajmo bremen na prihodnje generacije, nikar jih ne obremenjujemo z večjimi stroški, kot bi jih lahko obvladali oziroma nosili. Seveda vemo da smo vsi umrljivi in ne želimo da bi nas bodoče eh, generacije preklinjale in sovražile. v veliko čast mi je da lahko sodelujem pri reševanju vseh teh izzivov z vami. najlepša hvala za vašo pozornost. najlepša hvala gospod minister za to predstavitev ki je bila zelo jasna zlasti ko ste govorili o izzivih, s katerimi se soočate kot predsednik Ekofina in pa eh, tudi v zvezi z vizijo. Po naših pravilih predlagam, da damo najprej besedo dvem predstavnikom nacionalnih parlamentov, potem pa evropskim parlamentarcev. Nekateri so se že javili k besedi pri nacionalnih parlamentih, se še nihče ni javil oziroma izmi. In zato vas prosim, da dvignete roko. Kajti slišali smo, da bo minister očel ob pol enajstih, zato vas prosim, da v prvi fazi postavljate vprašanja na njegov uvod. Prvi je zaprosil za besedo predstavnik eh, italijanske eh, zbor, predstavniške zbornice gospod Gianfranco Conte. Dober dan. Dober... Na kratko sem želel komentirati vpliv, ki ga ima finančna kriza na realno gospodarstvo. Ta eh, vpliv sedaj povzroča velike napetosti po celi eh, Evropi in s tem se EU srečuje tudi s paradoksom. Proračunska in monetarna politika je imela svoje učinke, ampak istočasno države članice niso uspele eh, združiti dovolj sredstev, da bi se s tem projemom soočile tako kot ZDA. Krizo smo najprej čutili v finančnem svetu, ampak ta sprememba vpliva tudi na teoretske paradigme. Tista gospodarstva, ki imajo močen proizvodni sektor, so sedaj v boljšem položaju kot pa tista, ki so se osredotočala bolj na storitve v svojem gospodarskem razvoju. Nekateri so menili, da je e, struktura italijanskega gospodarstva e, razlog za naše e, gospodarsko zaostajanje do sedaj, ampak izkazalo se je, da ni tako. Če sedaj primerjate našo situacijo z drugimi državami, vidite, da dejansko visoka zadoženost vpliva na gospodarsko politiko. V Italiji imamo nizko zasebno zadoženost in zelo visoko raven prihrankov. In te prihranke lahko uporabimo kot vzvod, vendar pa to ne zadostuje samo po sebi. Kriza nas je vse naučila, da lahkih odgovorov na težka vprašanja ni. Če želimo zagotoviti trajnostno rast, lahko finančni sektor sicer ustvarja določeno bogatstvo in eh, vendar pa večjo dodano vrednost prinaša proizvodnja. EU se mora skupaj z nacionalnimi eh, vladami in parlamenti potruditi, da razbije ta začarani krok, da razbije to povezavo med eh, finančnimi trgi in realno gospodarstvo. Nekaj nekateri sektori, proizvodni sektori, realni sektori so se znašli v težki situaciji zlasti zaradi vpliva eh, finančnega sektorja. To velja zlasti za avtomobilski sektor, ki nosi tudi težko breme kreditov. In zato bi morali javno pomoč namenjati na drugačen način. Ne bi smeli javne pomoči dajati samo bankam, kajti na ta način se lahko zgodi, da bodo eh, davkoplačevalci nosili celo breme finančne krize. Ta kriza zahteva natančno analizo in pa opredelitev skupne gospodarske politike na evropski ravni. Trenutno Evropska unija nima enotne koordinirane gospodarske politike. In to bi bilo izjemno pomembno zlasti na fiskalnem področju. To je rekel tudi evropski komisar. Kaj ti? Eh, sicer se lahko eh, zgodi, da bo prišlo do fiskalnega dumpinga in eh, ta bo eh, še eh, bolj negativno plival na gospodarski razvoj. Na ravni skupnosti so bili sicer sprejeti določeni ukrepi, ampak niso zadostni. Na nedavnem sestanku septembra v Parizu se je govorilo o davčnih vprašanjih na eh, ravni skupnosti, vendar pa na politični ravni ni nič mogoče. Ni mogoče harmonizirati eh, davka na dobiček, eh, pa ne samo to, e, nemogoče je harmonizirati tudi področje DDV in pa odstopan na e, področju DDV. Zato je potrebno, da se opredelijo e, zavezojoči standardi nadzora. Smernice niso dovolj na tretji ravni. tre, treba je imeti pravila, ki bodo jasna, ki bodo odpravila vse dvome in ki jih bo mogoče eh, uporabiti za preprečevanje davčnih utaj in goljofij. Določiti je treba javn, jasne cilje in vse razložiti tudi eh, javnosti. Za konec. Dovolj kreditov je treba zagotoviti za gospodarstvo, tako da bodo varčevalci ponovno dobili zaupanje, da bodo zaupanje dobili tudi vlagatelji. E, javne intervencije so lahko upravičene za določene banke, ampak to ne sme ostati instrument, ki bo omogočil ostati na svojem mestu tistim bančnim direktorjem, ki, ne, e, ki se niso izkazali. E, hvala lepa. Prvi e, prispevek ni spoštoval nobenega pravila. Ampak vseeno, naj vas spomnim na naša pravila, skupna pravila, veliko nas je. In če želimo imeti sestanek, kjer lahko vsi povejo svoje, moramo spoštovati pravila Evropskega parlamenta, to je pa dve minuti na govornika in zato se že vnaprej zahvaljujem predstavnikom eh, nacionalnih parlamentov eh, za spoštovanje tega pravila. Najprej Latvija, potem bo pa Eliza Ferrera dobila besedo, članica Evropskega parlamenta. Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija tai čia lietuvių. Najlepša hvala, Ehm, rekli ste sicer, oziroma mi smo razumeli, da govorite o Latviji, ampak mi predstavljamo litovski parlament. Najlepša hvala, da ste nam dali besedo. Želo sem zadovoljen, da je minister povdaril dejstvo, da ni treba preveč hiteti, tako da naši otroci in naši vnuki ne bodo čutili negativnih posledic. Ampak tisti, ki so povzročili to eh, gospodarsko krizo, so že povzročili negativne posledice za naše otroke, vnuke, ki jih bodo tudi čutili. Zato je treba sedaj pripraviti svežen konkretnih predlogov. Marca, aprila bo treba vedeti, kaj namerava predlagati ECOFIN. Zato bi bilo zelo lepo lepo, če bi nam minister konkretno povedal, kaj se bo zgodilo. V Litvi čutimo, da so se eh, zelo poostrili kreditni pogoji. Dialoga več ni in zaradi tega smo se majhne države znašle v težki e, situaciji. E, to gospodarsko krizo doživljamo še teže kot drugi. Zelo dobro vemo, zakaj je prišlo do krize. Ampak tisti, tiste institucije, e, ki so odgovorne e, za to krizo, niso doživele nobene sankcije jasno je, da je treba oblikovati svetovni red. Offshore, območja, možnost davčnih goljofij, možnost repatriacije oziroma izvoza kapitala, to so vse zelo očitni problemi. In to pomeni, da bi Evropska unija morala predlagati nekaj konkretnega za boj proti vsem eh, tem nepravilnostim in upam, da bo to eh, jasno v naslednjih mesecev. Ja se opravičujem, to je bila litovska delegacija. Eh, Eliza Ferrera za Evropski parlament, ona je bila tudi poročevalka o načrtu za očevitev gospodarstva. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Eh, en komentar in tri vprašanja imam, gospod minister komentar najprej. Tudi meni je bolj pri srcu evolucija od revolucije, ampak eh, prepričana sem, da pride do revolucije takrat, ko evolucija ne prenese pravočasno dobrih rešitev. Sedaj pa moja vprašanja. Prvič, kaj bo predsedstvo storilo? da se sooče s trenutno situacijo. Eh, državljani in podjetja še vedno ne dobivajo posojil. Ali bo svet ECOFIN sprejel dodatne ukrepe, s katerimi bo zagotovil bolj koordinirano reševanje tega problema? Drugo vprašanje se nanaša na nadzor. Že Želeli bi, da bi bila čim prej sprejeta direktiva Solventnost 2, ampak določbe, ki opredeljujejo nadzor, zlasti tako imenovane host eh, in home eh, nadzornikov predstavlja problem. Kako bo se povezali delo na solventnosti 20 celotnim delom skupine Lamfalusi in skupine La Rosier? Kako predstavlja kakšno je mnenje predsedstva eh, o poročilu Vanden Borga. Potem tretjič, Evropska unija mora igrati vodilno vlogo na tem področju. Ali nam lahko, prosim, poveste, kakšni so glavni cilji? Potem, ali se boste tudi z davčnimi eh, zatočišči ukvarjali? Hvala lepa druga skupina, avstrijska delegacija, Dedje Migo za francosko delegacijo in Gamarita Starkovičutje v imenu Evropskega parlamenta. Najprej dajem besedo avstrijski delegaciji. Se opravičujem, vašega imena nimam uh, na seznamu, zato se prosim predstavite. Ja, jaz sem Wolfgang Schimburg. Sem Wolfgang Schimburg, sem predsednik Zvezdnega parlamenta za gospodarstvo in rad bi uh, dal stališče na izjave gospoda predsednika vlade kar zadeva dejavnosti ki jih moramo danes izvesti in če eh, gre za dejavnosti ki jih bodo plačevali naši otroci in vnuki. zelo pomembno je da danes investiramo v prihodnost naših mladih ljudi in tukaj bi rad izpostavil dve področji izobraževalni sektor gospod minister na katerem lahko le na svetovnem trgu uspešno sodelujemo, če bodo naši otroci in vnuki ustrezno eh, izobraženi, da bodo lahko gospodarsko dejavni. Kot drugo, mislim, da bomo v vseh državah članicah morali spodbujati tudi ustrezno politiko zaposlovanja, kajti če imamo enega brezposelnega um, in enega, ki ima eh, delo za določen čas oziroma z eh, skrajšanjem delovnim časom, je tukaj razmerje 1 proti 1, 3. Eh, skratka, to bo krepilo oziroma slabšalo našo konkurenčnost in trajnost naših družb. Gospod Didier Migaud, francoska delegacija. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Imam nekaj vprašanj za gospoda ministra. Najprej mu želim povedati, da se mu zahvaljujem za njegovo predstavitev, ampak eh, mi ni povedal vsega, kar sem si želel. Strinjam se z njim, da je težko vplivati na naravo, ampak kri, kriza pa je posledica človeškega delovanja, je posledica neuravnoteženega eh, vedenja. Zato se mi zdi, da moramo ukrepati. Evropska raven je primerna raven za ukrepanje. Strinjam se z njim o tem, kar je povedal o nevarnostih protekcionizma in e, eh, težen protekcionističnih, ki se pojavljajo sedaj v posameznih državah. Vendar pa se moramo dogovoriti o tem, kaj za nas beseda protekcionizem pomeni. Ravno tako se moramo vprašati o razlogih za uh, ukrepe, ki sprejme določena država v tej situaciji. Ali ni to posledica pomankanja koordinacije oziroma pomankanja delovanja, pomankanja volje na evropski ravni? Nekaj držav je, je pokazalo določen industrijski voluntarizem, ali ni to dejansko posledica tega, ker na evropski ravni niso bile sprejete nobene pobude v okviru industrijske politike. Ali ne bi bilo dobro več pragmatizma na evropski ravni upoštevati? upoštevajoč eh, načrte, ki jih sprejemajo druge države v kontekstu svetovne konkurence. To je vprašanje za ministra. Sploh ni govoril o fiskalnih paradižih, bančnih in pravnih. Jasno je, da je treba regulirati, izboljšati regulativo na tem področju, ampak na določenih koncih našega sveta so še ozemlja, ki niso regulirana. In kakšni so cilji češkega predsedstva v zvezi s tem? Zlasti v zvezi z direktivo o eh, prihodkih iz prihrankov. Ali nameravate eh, doseči, da eh, bo Evropa to vprašanje vključila na, dnevno, na dnevni red skupine G20. Gospa Staska, več čujte. Govorila bom letosko. Še enkrat najlepša hvala. Ehm, zahvaljujem se predsedstvo in centralni banki. Sedaj imamo eh, skupino, ki se ukvarja vse eh, problemi več držav. Ko pa gre za probleme likvidnosti, pa se Evropska centralna banka okvarja samo s tistimi bankami, ki deluje na evropskem ozemlju. Evro, eh, eh, Britanska centralna banka se okvarja samo s svojimi bankami, ko imajo eh, problem z likvidnostjo. In tako velja tudi za druge države. Sedaj, ko gre za ta svežen pomoči, se nekatere države morajo obračati na mednarodno denarni eh, sklad. In to pomeni, da spet zaubidejo evropsko raven. V, v sredi Evrope države delajo, kar hočejo, mi na periferiji, periferiji smo pa nekako ob strani. Češka republika mora najti ukrepe, ki bodo lahko združili evropski trg, okrepili trg in okrepili tudi zaupanje evropskih potrošnikov. Toliko. Gospod minister, vas lahko prosim, da odgovorite na ta eh, vprašanja, potem bomo pa imeli drugi krok vprašanj pokusim se alespoň častečne na ja bom poskusil vsaj delno odgovoriti na nekatera vprašanja prvo vprašanje italijanskega kolega pozvali ste k prekinitvi oziroma ločitvi realnega gospodarstva od vseh teh težav. Ne vem, če to lahko storimo. Seveda bi bilo to lepo, ampak to je praktično nemogoče. Kaj ti ne vem, če je potem naprimer samo en organ bolan, potem ga ne moreš kar ločiti od celotnega telesa. To pač ni realistično. Prav tako ni mogoče, mo mogoče priti do nekih skupnih gospodarskih politik na tem področju. Ne glede na to, kar sam mislim o tem, je to preprosto nemogoče. Tega ne moremo doseči na evropski ravni. To lahko počnemo na ravni držav članic. Po drugi strani pa lahko dosežemo to, da so gospodarske politike držav članic oblikovane tako, da temelijo na skupnih načelih in pravilih. Večkrat smo že omenili, kaj so ta pravila, torej poštena konkurenca, preglednost, javna pomoč. Vsa pravila morajo biti deležna določenih standardov, ki jim je treba slediti in jih spoštovati. Predvsem ne bi smeli povzročati škode našim sosedam. Zato si moramo prisadevati. Tudi Evropska komisija ima pri tem pristojnosti. Tukaj ne želim še enkrat jih razlagati, ampak seveda pa jasno, da je Evropska komisija glavni organ, ki mora zagotoviti to, da se ne kršijo določena pravila na področju poštene konkurence, preglednosti državne pomoči in pa javne pomoči. Vendar pa mislim, da je ne mogoče imeti nekakšno skupno ministrstvo za gospodarsko politiko na EU ravni. To tudi ni naš cilj. Seveda se strinjam z vami, ko gre za standarde nadzora. To sem že omenil tudi v svoji prvi predstavitvi. Rekapitalizacija bank, zajamčene vloge, slabi dolgovi, jamstva, finančne injekcije. Vsa ta urodja trenutno upravlja ECOFIN. Vsa ta urodja so seveda povezana tudi z velikim moralnim hazardom. Zelo težko je davkoplačevalcem reči, zakaj bi morali oni plačevati za napake finančnega trga. Treba je pač izbrati med večjim in pa manjšim zlom. Druga plat medalje, druga možnost bi bila popoln polom celotnega sistema, popoln zlom družbe. In eh, od teh dveh slabih strani je treba seveda izbrati manj slabo stran. Naj vam dam primer. Češka republika se je že leta 97 oziroma 98 tudi soočila z enako situacijo in uspeli smo se izogniti najhujšemu. Ni bilo potrebno rekapitalizirati naših bank, ni bilo potrebno odkupiti slabih dolgov. In moram reči, da smo imeli srečo, da ni bilo potrebno izbrati med tema dvema slabima stranima na tako dramatičen način. Treba je vedno pogledati, kaj bo bolj škodilo ljudem. In to je včasih zelo, zelo težko odločiti. Torej, kaj pa bi lahko tukaj storil ekofin v zvezi z prihodnostjo naših bodočih generacij? Sedaj se navezujem na litvanskega kolega oziroma kolegico. Na januarskem ekofinu je bila sprejeta skupna zaveza. Vsi finančni ministri želijo pospešiti in utrditi oblikovanje skupnih nacionalnih proračunov ko pa govorimo o usklavanju na globalni ravni, to pa je vprašanje za skupine strokovnjakov in pa za G20. Ta pogajanja se trenutno odvijajo, sedaj ne morem predstaviti nikakršnih naših skupnih stališč, ampak je pa naš cilj, da pridemo do nekega skupnega stališča in da to stališče potem predstavimo na vrhu G20. Evropa bo tako lahko igrala svojo vodilno vlogo kajti prepričan sem, da je lahko Evropa tukaj vodilni akter. Potem pa še vprašanje gospe poročevalke. Kaj naj ECOFIN naredi za to, da bodo podjetja dobila posojilo? ECOFIN tukaj ne more storiti ničesar. To ponovno spada v pristojnost nacionalnih držav in njihovih posegov. No, ekofin pa tukaj vendarle mora nekaj napraviti, namreč to, da poskrbi, da se pravila spoštujejo. Sosedom ne smeš škodovati, ne smeš škodovati drugim državam nasploh. Tukaj govorim o odkupovanju slabih posojil, slabih dolgov. Nekatere države si bodo morda morale odločiti za to možnost, sicer ne vse, ampak nekatere pa že. Če in ko bodo to naredile, potem moramo za take priložnosti imeti skupna pravila, isto metodologijo, pošteno metodologijo. Naprimer, metodologija cen teh slabih dolgov mora biti ustrezno opredeljena, tako da ne bo prišlo do kakšnega nepoštenega tekmovanja oziroma nepoštene konkurence. Ekofin seveda ne more proizvesti nekih sredstev in virov, to ni naloga ekofina. Ekofina mora na tak način posredovati v finančnem sistemu. Sedaj pa solventnost dve. No, tukaj imam predvsej jasno stališče. No, ampak sam sem predstavnik države članice oziroma predsedujoči svetu glede na to seveda si bom prizadeval za kompromis in obljubim, da bom tukaj postavil svoje čustva na stranski tir. Prizadeval si bom za kompromis v vsakem primeru. Želim, da bo to pošten kompromis med državami članicami in kompromis med svetom in Evropskim parlamentom. Torej, sedaj pa regulatori home host, torej gostiteljica, matična država, nadzorniki in tako dalje. Vse to je povezano s tem, kakšen bo končni kompromis, o katerem sem govoril prej. Najprej moramo regulatorje integrirati v naše nacionalne ravni in še potem lahko nadaljujemo na EU ravni. Na nacionalni ravni so ti organi precej razdrobljeni. Torej, Ne moremo kar naenkrat postaviti hiše na EU ravni, kaj ti to bilo tako, kot če bi začel hišo graditi na strehi, ne pa pri temeljih. Tako kot avstrijski kolega bi sem rad zahvalil za vse pripombe. Zame se popolnoma strinjam. Javna sredstva je potrebno uporabiti za predvsem izobraževanje. Kajti, če so ljudje izobraženi, potem bomo postali konkurenčni in se bomo lahko soočili z izzivi in s konkurenco z drugih celin. Sedaj pa francoski delegat. Kaj je protekcionizem in pa kako protekcionizem nastane, ste dejali. To je nekakšen majhni brat državnega intervencionizma. Takrat pride do protekcionizma, torej takoj, ko država posreduje, ko porabi javni denar, pride do takega položaja. Takrat potem davkoplačevalci pravijo, uporabili ste naš javni denar, zato mora ta koristiti samo našemu nacionalnemu gospodarstvu, našim interesom. In to se morda zdi komu logično, ampak politiki, ki delujejo populistično, seveda podležejo takim skušnjavam na tej populistični ravni. Ne želijo pa razložiti ljudem, da to ni prav. To bi bilo precej teže in to ne bi bilo priljubljeno. Politiki ne bi postali priljubljeni zaradi, zaradi takih razlag ljudem. Ampak vse to pa škoduje naši priljubljenosti, kljub temu pa moramo razložiti ljudem, da to ni pravi način. Nobena evropska država ne more delovati samo na podlagi svoje porabe in svojega popraševanja. Protekcionizem, ovire, meje so, po mojem mnenju, zelo, zelo veliko tveganje za blagostanje naših prebivalcev. Veliko večje tveganje kot pa če se BDP nekoliko zmanjša za nekaj časa. Sedaj pa davčne oaze. Da, res je, predstavili se dober argument. Sedaj smo še dosegli sporazum, da nobena država članica ne bo sklenila dogovora o dvojne obdavčevanju, če v to ne bo vključen člen 56. Člen 56 zahteva, izmenjavo informacij v zvezi z vsemi temi podatki. Ekofin je že potrdil soglasje Listenstein. Mislim, da je to zelo velik korak naprej, ko gre za dostop do informacij. No, vprašanje davčnih oaz bo na globalni ravni zelo pomembna tema tudi na vrhu G20. Imamo štiri skupine strokovnjakov. Ena izmed teh skupin se loteva ravno vprašanja davčnih oaz. Tukaj bodo oblikovali našo skupno evropsko stališče do davčnih oaz. Pripričan sem, da bomo tudi od naših partnerjev zahtevali to, da oblikujejo jasen odgovor na to, ta problem. Sedaj pa polski delegat. Takole bi vam odgovoril. Evropska centralna banka je sveda banka za evrobmoče, jasno. države, ki niso članice evroobmočja, pa imajo svoje nacionalne centralne banke. To je tudi jasno. Ali sem omenil kaj napačnega? No, se pravičujem, moja napaka, res se pravičujem. No, torej, se še enkrat upravičujem. Ampak, ni pa res, da se države Evropmoče ukvarjajo samo s svojimi problemi, druge države pa ostanejo v stranskem tiru. Ne, to sploh ni res. Če govorimo o nezmožnosti plačevanja na Mačarskem, v Latviji in kje druge, potem vidimo, da so vse države članice izrazile solidarnost do teh držav. Tudi pomoč mednarodnega denarnega sklada je bila nekaj, kar so zahtevali vse države članice EU. Mednarodni denarni sklad je zagotovil samo del finančnih virov, drugi del pa je zagotovila Evropska unija oziroma država članice. To je res zelo dobro, kajti to je zelo jasen znak solidarnosti Evropske unije. In načelo solidarnosti je eden izmed temeljnih stebrov Evropske unije. Torej, ne strinja se s tem, da so naprimer nekatere države članice bolj na obrobju Evropske unije. No, morda so to res majhne države, nekatere druge so večje države. Uh, morda je njihova teža pri pogajanjih nekoliko manjša, ampak vseeno pa ne obstaja kakšne države na obrobju recimo EU. Pri mačarskem in latvijskem programu lahko jasno povemo, da vendarle vlada velika solidarnost med nami. Hvala lepa, gospod minister. Imamo deset minut še. E, bom tako brutalna, se pravili, kot sem bila včeraj dva evropska parlamentarca, en evropski, potem bo odgovarjal minister e, in potem bo e, dala besedo naslednjemu govorniku, gospodu Binis Magijo. Sedaj dajem besedo ciperski delegaciji, gospodu Papadopoulosu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 po naših izkušnjah je naše gospodarstvo še vedno dokaj močno, predvsem turistična industrija in pa gradbeništvo. Pri gradbeništvu še nismo sprejeli kakšnih resnih ukrepov, kajti kriza še ni tako velika. Ampak za konkurenco med državami članicami je pomembno, da oblikujemo neko skupno politiko, kajti obstaja nevarnost, da se enotni evropski sistem lahko sesuje. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali je mogoče oblikovati nek skupni mednarodni model z nadzornimi strukturami in ali je možno, da bi ta model predstavili na vrhu G8 oziroma G20? Angela Merkel je povedala, da potrebujemo ekonomski svet, ki je bil povezan z varnostnim svetom. Ali je to izvedljivo? Ampak na EU ravni ima vsaka država svoja pravila, svoje predpise. Torej v praksi ne vem, ali je to sploh možno, ali je možno spodbuditi vse te organe, da skupaj sodelujejo, da bi se na ta način izognili protekcionizmu. Ali se lahko izognemo dodatnim cikličnim šokom. Ali je možno to storiti? Ali je to lahko del načrta, v katerem bi skupaj delali na ravni skupnosti? Gospod Peterson, švedska delegacija. Tak, eh, Hvala, predsedujoča. Rad bi vam predstavil švedsko izkušnjo z tega področja. Pomembno je, da imenujete prave ljudi za prave naloge. Mi smo imeli pri tem veliko srečo, predvsem zaradi izkušenj iz 90-ih let. Takrat smo bili priča veliki finančni bančni krizi. Premijer je takrat z ministrstvi sodeloval na tem področju. Sodelovali smo tudi s človekom, ki je delal v MDS. Tudi naše finančno ministrstvo je bilo takrat zelo učinkovito švedski parlament se je lahko zanašal na te zelo izkušene učinkovite ljudi, to je bilo zelo, zelo dobro. Sedaj pa še ena pripomba glede finančne krize in pa v zvezi s tem, ali je tukaj v EU kakšen razkol. Mislim, da vendarle doživljamo nekakšne trende v to smer, še posebno, ko govorimo o jamstvih. Države članice delujejo posamično in zato je prišlo do tveganja izkrivljanja konkurence. Potem pa bi se še enkrat navezal na protekcionizem in pa na državno pomoč. Tudi to je velik problem. Švedske izkušnje na tem področju so že precej stare. V 70-ih letih smo imeli velike strukturne težave z ladjedelniško industrijo. Takrat je švedska država poskušala s državno pomočjo posredovati. Želeli smo poskrbeti, da se strukturne spremembe ne bi zgodile in veliko svežega denarja so namenili v ta veliki problem, a na koncu pa od ladedelniške industrije ni ostalo praktično nič. Torej, če danes mislite, da lahko zaustavite strukturne spremembe z državno pomočjo, mislim, da je bolje, da spremenite svoje stališče. Treba misliti na denar vaših otrok in gledati na to, kako boste to investirali v prihodnost. Gospa Vandenborg, dve minuti. Čia. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Gospod Karusek, dobrodošli v parlamentu. Lepo, da vas ponovno vidimo. Sama bi se navezala na vprašanje nadzora. To je ena izmed mojih najljubših tem. Omenili ste skupino Delarozier. V dveh tednih bo ta skupina predstavila svoj nasvet za Evropsko unijo. Zanima me pa, kaj se bo zgodilo po tej predstavitvi skupine La Rozier. Vi ste kot predsedujoči EU trenutno zelo, zelo pomemben akter skupaj z vašim naslednikom Švedske. Vi skupaj lahko pripravite nek program, ki bo potem oblikoval tudi nekatere konkretne ukrepe. Torej, zanima me, kako boste zagotovili te nadaljne ukrepe. Ravno takrat, nažalost, se bo mandat tega parlamenta maja končal in potem bo trajalo kar nekaj časa, preden se bo vzpostavil nov parlament sedaj se pripravljamo na vrh G20. Torej, v mednarodnem kontekstu me zanima, kakšne so tukaj vaše pripombe. Ali lahko poveste, kaj v zvezi s tem, kar je trenutno predstavil finančni minister Geitner v ZDA. Slišali smo veliko kritik v zvezi z njegovimi ukrepi. Nekateri pravijo, da ti ukrepi niso zadosti močni in odločni. Zanima me, kakšna naj bo vloga Evropske unije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 oziroma kakšen bo model mednarodnega nadzora, kakšna bo struktura pri tem. Ja, na vrhu G20 se bodo pogovarjali o teh vprašanjih, seveda tukaj ne želim napovedovati kakršnih koli zaključkov naprej, te v bistvu še iščemo. Ampak mislim pa, da lahko govorimo o kolegih, o nadzornih organih, ki bi bili podobni tistim na e- evropski ravni. Upam, da bi lahko kaj takega vzpostavili tudi na globalni ravni. Prav tako nekateri želijo okrepiti vlogo mednarodnega denarnega sklada kot institucije, ki bi lahko odigrala bolj pomembno vlogo in bi okrepila svoj položaj lahko bi delovala tudi kot institucija za zgodne opozarjanje, ki bi opozarjala na tveganja, ki se pojavljajo. Ne mora pa govoriti o nekakšnem globalnem nadzorniku, kajti težko je govoriti o kakršnemkoli sporazumu o globalnem nadzorniku. Tudi na EU ravni težko govorimo o takem globalnem nadzorniku. Torej, niti na EU ravni, niti na globalni ravni je to težko izvedljivo. Sedaj pa švedski delegat. Res, hvala lepa vaši državi, vaši vladi za odlično sodelovanje pri pripravah na vseh področjih. Gospod Bork je res velika avtoriteta na tem področju, tudi moj dober prijatelj. Veliko krat sva se pogovarjala o zelo pomembnih vprašanjih, govorila sva o izkušnjah iz najnih nacionalnih držav. In ugotovila sva, da ima precej podobne zamisli o regulaciji, o fiskalni politiki in tako dalje. No, mislim, da ni nikakršnega velikega prepada, razkola v Evropski uniji. No, seveda se pojavljajo nekatere razlike. Nekatere države podbojajo bolj ohlapno davčno politiko, nekatere pa ne, nekatere pa so bolj fiskalno disciplinirane. Vsaki, v vsakem srečanju ECOFIN se seveda pojavljajo razprave o tem, kakšna naj bo ta politika. Jasno je, da nismo prišli do nekakršnih enotnih stališč o obdavčenju ali pa o regulaciji. Popolnoma jasno je, da obstajajo razlike, da je veliko različnih verzij med 27 državami članicami. Ampak je ja, pozitivno, da lahko praktično v vseh primerjih pridemo do nekega izida, ki je spremljiv za vse. Gospa Vanderburg. Ja. Skupina de la Rozier. To skupino sem že nekajkrat omenil, ko so začeli s svojim delom, so bili deležni številnih političnih signalov, češ, da prehitro sklepajo, da že sedaj napovedujemo, kakšni bodo zaključki te skupine de la Rozier. Mislim, da tega ne smemo početi. Res z veliko nastrpnostjo pričakujem zaključke te delovne skupine. Te bom uporabil kot pomemben prispevek k naši skupni razpravi. Teh rezultatov seveda še nijamo. Imeli bomo konec februarja. Takoj, ko bodo ti zaključki na voljo, bo češko predsedstvo sprožilo politično razpravo o rezultatih dela te skupine. Pripričan sem, da se bo vse skupaj potem vršilo tudi na delovanje švedskega predsedstva. Pod češkim predsedstvom mislim, da ne bomo mogli končati politične razprave. Velik del neformalnega srečanja ECOFINA v Pragi bi rad namenil ravno tem vprašanju. Tam bodo finančni ministri, pa tudi guvernerji nacionalnih centralnih bank. In tako bodo lahko guvernerji in pa finančni ministri govorili o zaključkih dela te skupine, med drugim. Prav tako o tem vprašanju želimo razpravljati tudi na ekofinu maja in upam, da bomo lahko dosegli nekakšne delne zaključke. Težko pa sedaj napovem, kakšni bodo ti zaključki. Trenutno v bistvu sploh še ne vemo, kakšen bo rezultat dela skupine dela Rozier. Torej, počakati je treba na te zaključke, potem sprožiti politično razpravo in o tem delu razpravljati v Pragi, potem bomo prišli do delnega zaključka in pa oblikovali bomo časovni načrt tudi za delo pod švedskim predsedstvom. Upam, da bomo na koncu lahko prišli do nekakšnega zaključka tudi do konca našega predsedovanja. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister, eh, trenutni predsedujoči Ekofina. Veliko vprašanj še ostaja, vendar pa bomo na nje morali odgovoriti na enem od naslednjih srečanj ali tukaj ali v Pragi. Najlepša hvala, da ste bili danes dopoledne z nami in želim vam tudi veliko eh, uspeha v času vašega predsedovanja. Hvala lepa, gospe in gospodje, za pozornost in vsem želim veliko sreče. Potrebovali jo bomo. Hvala. kolegice in kolegi predlagam da preidemo na drugi del današnjega dopoldneva zahvaljujem se lorenzo bini smagijo da je bil ves čas z nami in da je bil tako potrpežljiv e, sedaj je prišel trenutek za njegovo predstavitev sedaj že ve kaj skrbi nacionalne in evropske parlamentarce kajti vsi so veliko govorili o prihodnosti arhitekture eh, nadzora v Evropi in kot predstavnik eh, centralne banke imate prav gotovo pomembne poglede na to temo. Ste tudi eden od eh, avtorjev te arhitekture in vam takoj dajem besedo. Najlepša hvala. Thank you very much for, for this invitation. Najlepša hvala za to povabilo. Veliko veselje mi je, da smem biti tukaj. Govoril bom tu o regulativi in arhitekturi nadzornih sistemov in mislim, da imamo danes odlično priložnost, da izmenjamo misli v teh zelo zanimivih in zahtevnih časih. Gre za temo, ki je za e, Evropsko centralno banko zelo zanimiva, prav tako pa je zanimiva za državljane in davkoplačevalce v Evropi. Ponovno oživitev zaupanja v finančne trge in institucije je, ima velik pomen in varovanje takega zaupanja je glavni razlog za obstoj vsakršnega nadzornega sistema. Na mednarodnih forumih se zdaj išče jo eh, šibkosti trenutnega regulativnega in nadzornega okvira in te razprave zdaj kažejo, kakšne izboljšave so potrebne. Na naslednjem vrhu G20 ta vrh bo potekal 2. aprila 2006, bomo morali storiti nekaj pomembnega, če želimo doseči mednarodni sporazum o glavnih elementih novega regulativnega okvira, ki je pravzaprav posledica finančne krize. Danes bi se želel osredotočiti na izboljšave evropske regulativne in uh, nadzorne arhitekture, ki jo potrebujemo, če želimo ponovno vzbuditi zaupanje. Eh, slišali smo da je potrebno seveda okrepiti nacionalne sisteme kar je potrebno vendar pa je to seveda predvsem v pristojnosti nacionalnih organov nacionalnih parlamentov in vlad tako da jaz bi se bolj osredotočil na evropsko raven kajti finančna kriza je vplivala na vse evropske države in v nekaterih državah se je finančna krajina dramatično spremenila. Zdaj obstaja širok konsens, da so bile pomankljivosti v regulativnem in nadzornem okviru pravzaprav razlog in uh, koren, izvor tega problema. Tako da ponovna obuditev zaupanja v finančne trge vsekakor lahko uh, nastane šele, če bomo občutno spremenili in prenovili ta uh, nadzorni okvir, tako na nacionalni in evropski ravni. Uh, Seveda je to torej tudi del dela, ki ga morate opraviti vi na nacionalni ravni. Kot sem že omenil, se s tem vprašanjem zdaj eh, ukvarjajo številni akteri, tudi skupina, ki ji predseduje Jacques de larosire ki bo kmalu predložila svoje eh, poročilo evropski komisiji. Tudi ECB je pravzaprav prispevala k temu poročilu, čeprav ne vem, kako bo naš prispevek potem dokončno vključen v končno različico tega poročila. V Glede na to, da danes govorimo o svojem imenu, sem lahko bolj uh, neposreden in morda nekoliko manj politično korekten uh, in morda je dobro, da to razjasnim že takoj na začetku svojega prispevka. Naj omenim, da sem prebral resolucijo Evropskega parlamenta, včeraj sem jo prebral in mislim, da je skladna vsaj v veliki meri z vsebino oziroma sam se strinjam z vsebino te resolucije in tudi z vlogo evropske centralne banke in nacionalnih bank in tudi tega kakšno vlogo naj bi evropska centralna banka igrala pri finančnem nadzoru. omenil bi ključne razvoje na finančnem trgu, ki so spremenili nadzor delovanja v, v Evropi. Potem pa bom obravnaval, kako je to vplivalo na tri različne načine na evropski nadzorni okvir. Potem bom se vprašal, kaj je potrebno in bom tudi omenil tri glavna področja sprememb. Na to bom omenil tudi institucionalno vprašanje, kam se treba usmeriti, kam je treba usmeriti evropske pristojnosti, ko gre za izvajanje nadzora. Dovolite torej, da najprej povem, kateri so bile tri, jer, kateri so trije glavni vzroki oziroma kateri je razvoj ki je imel tako velik vpliv na obstoječ nadzorni okvir v evropski uniji. Prvič, finanč, integracija finančnih trgov se je v veliki meri povečala v zadnjih desetih letih. Konec leta 2007 je bilo v Evropski uniji 45 bančnih skupin s čezmejnimi dejavnostmi. Te so predstavljale okoliko 70 odstotkov bančnega premoženja v Evropski uniji. In od teh 45 bančnih skupin jih je 33 sodelovalo v evroobmočju. Integracija torej pomeni večje povezave, ampak tudi veliko večje tveganje um, okužbe, če temu tako rečemo. In če bo kriza učinkovala, vplivala na eno inštitucijo v eni državi, bo tako lahko hitreje tudi vplivala na inštitucijo v drugi državi. Drugič, finančne inovacije so se v zadnjih letih zelo pospešile. To je privedlo do bolj prefinjenih inštrumentov in tudi orodij. In um, določanje cene in. Uh, sposobnost trženja teh inštrumentov je postala zelo kompleksna in tudi medsebojno povezana. Potem tretji dejavnik je konkurenca, ki je bil eden od vodilnih gonilnih dejavnikov na finančnih trgih. Konkurenca pa ne poteka le med finančnimi inštitucijami in tržnimi udeleženci, temveč poteka tudi med finančnimi centri. To velja tudi za območje enotnega finančnega trga Evropske unije. Tako da seveda države članice imajo svoje lastne finančne centre in v tem potem ti državni finančni centri med državami članicami konkurirajo. Če povzamem, finančni trgi v Evropski uniji so postali bolj zapleteni in tudi bolj konkurenčni in konkurenca in konkurenčnost se je povečala tako med eh, državami, pristojnostmi in institucijami ko to vemo, lahko bolje razumemo evropski regulativni in nadzorni okvir, ki temelji na vrsti evropskih direktiv in tudi nekaterih mehanizmov sodelovanja, ki so bili razdeljeni pred, eh, razviti pred nekaj leti. In očitno ti ne delujejo, kot smo pričakovali. Naj omenim nekaj pomankljivosti v tem zvezi. Kot prvič, čeprav imamo enotni trg v Evropi, še vedno obstaja veliko možnost za diskrecijo, samovoljno odločenje pri tem, kako se evropske direktive prenašajo v nacionalno zakonodajo. To je zelo zanimivo tudi omeniti danes tukaj, ko imamo tukaj predstavnike evropskih in nacionalnih parlamentov. In seveda, tukaj bi lahko izboljšali konkurenčnost med inštitucijami in infrastrukturami uh, v državah. Lamfaluzijev okvir, ki naj bi spodbujal konvergenco regulativnih in nadzornih praks ni bil zadosten in izkazal se za nezadovoljivega. To pomeni, da morajo banke nositi visoke stroške, sploh tiste banke, ki morajo um, spoštovati več kot en pravilnik, več kot eno pravilo in tudi sodelovati z več kot enim nadzornikom zaradi tega, pač ker sodelujejo v čezmejnih dejavnostih. Poleg tega, regulativna konkurenca običajno znižuje uh, standarde skrbnosti. Zaradi tega je celoten sistem še bolj občutljiv in krhek. Trenutna finančna kriza očitno nakazuje, da so bile finančne inštitucije bolj odporne in trdne v tistih državah članicah, kjer so bile direktive Evropske unije prenešene v nacionalno zakonodajo bolj skrbno in razumno. Kot drugo, konkurenca med nacionalnimi finančnimi centri in med inštitucijami predstavlja oviro učinkovitemu sodelovanju med nacionalnimi nadzorniki. Še posebej to zmanjšuje, ta konkurenčnost zmanjšuje spodbudo oziroma željo po izmenjavi informacij med individualnimi institucijami. To sedaj vpliva na učinkovitost vsakršnega mehanizma, sodelova, eh, mehanizma sodelovanja pri preprečevanju kriz. To je še seveda zelo pomembno, ko gre za reševanje kriz, kot um, še posebej velja za čezmene inštitucije in to je bilo še posebej vidno pri velikih in zapletenih bančnih skupinah. Pokazalo je tudi, da reševanje krize čezmene uh, čez, čez narave uh, postane še bolj zapleteno zaradi neskladja med supra nadnacionalno naravo nekaterih finančnih inštitucij in nacionalno naravo solventnostne pomoči. Seveda eh, so bili pred kratkim ustanovljeni na različnejši kolegi nadzornikov, vendar ali lahko ti pravzaprav tukaj presežejo te slabe inicijative pri sodelovanju, to je vprašljivo. Sedaj imamo predlog, da bi spremenili direktivo o kapitalskih zahtevah, vendar tudi tukaj obstajajo neke, neka nasprotovanja izmenjevanju informacij. Poleg tega tukaj ta direktiva ne vključuje jasnih predpisov, ko gre za odločanje in to pomeni, da lahko se kolegi znajdejo v velikih težavah, ko morajo eh, skleniti skupno ali sprejeti skupen sklep, še posebej v kriznem uh, položaju. Uh, Kot tretje, finančni pretresi so pokazali, da ko gre za preprečevanje kriz in uh, reševanje kriz, da morajo biti nadzorne in uh, centralne funkcije, torej funkcije centralnih uh, bank in nadzornih organov zelo tesno povezani tudi znotraj individualnih držav. Kadar te funkcije zvajo različni organi, potem se informacije ne izmenjujejo, kot bi si želeli in ponavadi so zaradi tega ukrepi počasnejši in manj učinkoviti. Uh, To pomeni, da um, je treba tudi pravzaprav prispevati k lažjemu upravljanju kriznih situacij, kar pa spodkopavajo različni vidiki centralnih bank in nadzornih organov. To se je že zgodilo. Če povzamem, spodbude, da bi sodelovali, so šipkejše v bolj integriranem in konkurenčnem okolju zaradi tega so nadzorni okviri bolj šipki. Kaj potrebujemo? Tukaj ne bom dal takojšnjih rešitev, vendar pa bom menil tri priporočila, ki smo jih pravkar lahko brali iz mednarodnih poročil. Kot prvo, ne, evropski direktiv ne bi smeri, smeli interpretirati diskrecijsko da bi si s tem eh, pravzaprav zagotovili določene prednosti za domače institucije in trge. To se lahko zgodi le, če bodo predpisi harmonizirani vse, v čim večji meri. Morda celo tako, da bi uh, zasnovali neke vrste evropski pravilnik za nadzorne organe. To pomeni seveda, da bodo nacionalni zakonodajalci in nadzorni organi imeli manj manevrskega prostora pri tolmačenju direktiv Evropske unije. Le tako bomo v bolj enakopravnejšem položaju. Kot drugo je treba bolj približati makro in mikro uh, nadzorovanje oziroma nadzor. Makro skrbne oblasti morajo imeti dostop do informacij mikrostruktur in obratno. In to izmenjavo informacij lahko bolje dosežemo znotraj ene same institucije. Kot tretjič, tudi nacionalne in evropski organi morajo sodelovati bolj integrirano, tako ko gre za preprečevanje, kot tudi reševanje kriz. In čeprav obstajajo um, pravne ovire uh, pri izmenjavi informacij, mora biti institucionalni okvir skladen z zaupnostjo nadzornih politik. Če povzamem, institucionalni okvir, ki je podlaga za skrbni nadzor v Evropi, je treba spremeniti in zato je potrebna politična volja in tudi politične odločitve če potrebujemo politično voljo da bi prišli do okrepljenega nadzornega okvira moramo ponovno osvetliti dva ključna, eh, dve ključni načeli kot prvo decentralizacija in tudi institucionalni temelji. Na eni strani lahko skrbni nadzor izvajamo v praksi le na nacionalni ravni in izvajajo ga lahko le tisti organi, ki so blizu samemu terenu in ki institucije dobro poznajo na drugi strani pa potrebujemo sodelovanje in usklajevanje na evropski ravni. Koordinacija lahko deluje le, če jo podpira tudi trden, razumen in preprost intencionalni okvir, ki bo zagotavljal skupna pravila, standarde in prakse. In zasnova tega okvira je zelo pomembna, kajti koordinacija že ne vodi samodejno k rezultatom. Jean Monnet je ponavadi rekel, da velikokrat sem videl, kakšne so meje pri koordinaciji. To je sicer metoda, ki spodbuja razpravo, vendar pa ne vede sama po sebi do odločitve in v krizah potrebujemo predvsem odločitve. Zato mora institucionalni okvir zagotoviti učinkovito reševanje in preprečevanje kriz. Zagotoviti mora prenos informacij, ki so potrebne za hitro odločanje z institucionalnega vidika lahko tukaj zasledujemo predvsem dve poti morda celo več vendar pa se bom osredotočil na ti dve. kot prvo lahko eh, ustanovimo povsem novo institucijo ki bo odgovorna za mikroskrben nadzor in ta institucija mora delovati zunaj evropskega sistema centralnih bank. to institucijo bi sestavljali vsi eh, nacionalni organi držav članic in centralni organ centralno telo. Druga možna pot bi bila, da nove pristojnosti dodelimo uh, Evropski centralni banki ali pa organu, ki je blizu Evropski centralni banki. To bi bili dve srednjeročni rešitvi, nekaj časa bi seveda potrebovali, da bi jih izvedli in morda lahko ta čas sedaj izkoristimo za to, da razmislimo, kakšne so prednosti in slabosti vsake izmed teh dveh možnosti. Seveda so prednosti in slabosti na obeh, nači, eh, na obeh uh, straneh in če preberete um, razpravo, uh, ta čas jih temeli na doktrine, vendar pa moramo preprečiti, da ta razprava ne postane dogmatska pragmatičnost tukaj je ključno, kajti seveda v vsaki državi članici smo videli določene spremembe in običaj, verjetno ni nikjer sistem odličen ali popoln. Tudi na eh, strani Združenih držav Amerike sedaj razmišljajo o spremembah eh, nadzornega sistema in eh, tudi tam imajo konkretne predloge na mizi. Lahko sicer napačno citiram Keynesa in rečem, da kadar se dejstva in okoliščine spremenijo ali kadar se pojavi nova informacija, tudi le jaz lahko spremenim svoj način mišljenja. Tudi sam sem pravzaprav do določene mere spremenil uh, svoj način mišljenja po vseh teh zadnjih izkušnjah. Naj vam povem nekaj svojih razmislekov. V letih 1990 je bil trend to, da razdelimo nad, uh, skrbni nadzor od centralnega bančništva, kajti mis, mislili smo, da bi bila monetarna politika nekako onesnažena eh, zaradi razmislekov o skrbnem nadzoru. In lahko bi um, Uh, obstajala skušnjava, da bi pomagali nekaterim bankam z monetarno politiko, uh, če bi centralna banka izvajala tudi skrbno oziroma skrben nadzor. Po drugi strani pa, glede na to, da so nadzorni eh, nadzorne pristojnosti bliže političnim organom in ker morajo v končni fazi posredovati eh, davkoplačevalci, bi bilo tveganje tukaj, da bi bila, bili nadzorni organi izpostavljeni političnim pritiskom. In če nas to skrbi, bi to vsekakor vplivalo tudi na monetarno politiko in znova bi tukaj bila izpodkopana samostojnost in neodvisnost centralne banke. Poleg tega očinki negativnega ugleda pri neuspešnem nadzoru lahko spodkopajo verodostojnost centralne banke in njene monetarne politike. To se je že zgodilo v preteklosti, čeprav je to predvsem prizadelo tiste centralne banke, ki niso bile povsem politično neodvisne. Ti so bili torej tisti argumenti, zaradi, katerega, zaradi katerih so monetarno politiko um, nekako dali pristojnosti za njo drugim kot za nadzor. Nedavno pa sem bral tudi druge argumente, ki so prav tako uh, uprit uh, tej, temu ločevanju oblasti in tudi izvedel sem, da če bi imeli Evropska centralna banka nadzor, mikroskrbni nadzor, uh, da bi to vsekakor v veliki meri okrepilo pristojnost in tudi vpliv Evropske centralne banke. In drugi razlog je, da pogodba trenutno še ne dovoljuje, da bi Evropska centralna banka eh, izvajala nadzorne naloge, ki so povezane z zavarovalnicami ali finančnimi konglomerati. Sveda sedaj tukaj ni moje, ni moje žele, da bi razsojal ali bi bilo dobro, da bi Evropska centralna banka imela več pristojnosti ali ne. Tukaj mislim, da je pravzaprav to krinka za realni, resnični uh, argument. Kakorkoli bi že bila, kakršnakoli bi že bila uh, naloga ki jo mora izvajati ecb ecb mora ostati neodvisna kot je zapisano tudi v pogodbi in mora biti tudi odgovorna pri svojih dejanjih in zdi se mi da se je v zadnjih letih evropska centralna banka zelo razvila ko je šlo tudi um, za pogovor in dialog o odgovornosti z Evropskim parlamentom in mislim, da se je pogovor odvijal v zadovoljstvo obeh strani oziroma vseh ostalih akterjev. Po mojem mnenju so torej argumenti za močnejšo vlogo ECB -ja pri izvajanju do neke mere koristni in naj vam razložim zakaj. Kot prvo, zaradi tega ne bi bilo treba spremeniti pogodbe. Šesti stavek 105. člena se lahko uporablja, če bi se o tem dogovorile soglasno vse države članice in če bi v to privolil tudi Evropski parlament. Ta člen bi lahko uporabili tudi za obravnavanje vprašanja vodenja, ki zadevajo eh, oziroma ki skrbijo tiste, ki bi želeli eh, zavarovati neodvisnost ECB pri monetarni politiki in ki bi želeli ohraniti neke vrsto ločevanja med nadzorno in eh, monetarno funkcijo. Če bi, bila, če bi bilo za nadzor zadoženo drugo telo kot ECB, bi zato bila potrebna sprememba pogodbe in zato je lahko potrebno veliko let, kot vsi vemo. Glede na trenutno finančno krizo bi bilo neodgovorno, da bi čakali na spremembo pogodbe prek običajnih eh, postopkov spreminjanja pogodbe, če lahko enak rezultat eh, dosežemo brez tovrstnega spreminjanja pogodbe. Kot drugo, skrbni nadzor, ki bi ga izvajala Evropska centralna banka, bi zagotovil, da bi dosegli določene sinergije Eh, sploh ko gre za izmenjavo informacij in te sinergije bi lahko tako eh, izkoristili v čim večji meri. Kot tretje, s tem bi lahko zagotovili, da bi nadzor izvajala inštitucija, ki že ima dober ugled in tudi določene dobre izkušnje, ima tehnično strokovno znanje in izkušnje in ima tudi neodvisen status. In tega ne smemo podcenjevati. Kot četrto, trenutna kriza je pokazala, da obstaja potreba, da okrepimo makroskrbnostni nadzor. Ta se osredotoča na sistem sistemske sestavine finančnih trgov. Prav zaradi tega, ker nismo imeli neke vseobsežne perspektive, je prišlo do te, um, tega, da smo pocenjevali, kako hitro se lahko kriza širi med nami. Tudi v tistih uh, državah, kjer bi naj bile finančne inštitucije trdne. Uh, makro skrbnostni nadzor ločitno ne more biti izvajan na nacionalni ravni vsekakor ne znotraj evroobmočja izvajati ga morajo, moramo na ravni ki je podobna centralni banki kjer se izvajajo analize monetarne in finančne um, monetarnih in finančnih dogodkov. To je v skladu tudi z priporočili FSF in tudi drugih uh, teles, ki so se odzvali na finančno krizo. In zdaj pravzaprav vidimo, da uh, tudi v ZDA uh, imajo nov predlog, ki dodeljuje to makroskrbnostno nalogo uh, zvezdnim rezervam. In Evropska centralna banka je že postavila temelje za prevzem to vrstne naloge s tem, ko je pripravljala poročila o finančni stabilnosti. Vendarle pa še ni jasno, da so so ta sporočila oziroma opozorila ki smo jih mi objavljali v teh poročilih resnično naletela na eh, poslušnost oziroma na pozornost eh, relevantnih organov. Nadzorne naloge na področju makroskrbnosti, ki bi jih morala izvajati ECB, bi vključevali razvoj sistema hitrega opozarjanja glede pojavljanja tveganja in tudi ranljivosti finančnih sistemov. Prav tako Eh, ko govorimo o, o opredeljevanju ravni odpornosti finančnega sektorja, tako ko gre za čezmejne in čezsektorske dimenzije. Prav tako bi tukaj bilo vključeno opredelitev Eh, zahtev po poročanju in razkrivanju informacij, tudi um, makroskrbnostna regulacija, ki se nanaša na procikličnost, na um, um, finančno zvode, koncentracijo tveganja in likvidnostno neskladnost. In tukaj vemo seveda, da mora Evropska centralna banka tudi sodelovati pri relevantnih kolegijih eh, nadzornikov večjih bančniških skupin. Prav tako bi zato potrebovali celovito in ustrezno izmenjavo informacij med nacionalnimi in evropskimi nadzorniki. Decentralizirana struktura evrosistema omogoča močno koordinacijo med nacionalnimi centralnimi bankami in ECB. To pomeni, da se bo morala vsakršna evropska nadzorna struktura osredotočiti in os, eh, os, mm, os, nasloniti na kombinacijo centraliziranega odločanja in decentralizirane izva, eh, decentraliziranega izvajanja. In tukaj ima evrosistem že določene izkušnje, ki nam bodo lahko veliko pomoč. Po drugi strani obstajajo države kot so Nemčija in Avstrija. Tam nadzorni organi niso del centralne banke in tam nadzorniki meni, da ne morejo informacij eh, o svojih lastnih institucijah predajati evropskim organom zaradi razlogov zaupnosti informacij te, ti argumenti pravzaprav nimajo smisla v, eno, na enotnem trgu. Te ovire je treba hitro odstraniti. Skratka, če želimo odpraviti ovire pri, pri zagotavljanju informacij o domačnih bančnih sistemov, um, In te ovire izra, izhajajo iz dejstva, da države tekmujejo na enotnem finančnem trgu, zato potrebujemo močne in neodvisne institucije ali institucijo ki bo v centru evropskega okvira potrebujemo torej institucijo ki bo lahko varovala zaupnost in tudi zasledovala interese evropske unije sedaj imamo eh, evropske nadzorne organe, ki temelijo na okviru Lamfaluzija in ta njihov center je zelo šibek, deluje predvsem kot sekretarjat. Če pa želimo uh, izboljšati trenuten položaj morajo te inštitucije eh, sodelovati veliko bolj učinkovito. Naj sklenem svojo predstavitev. Kot prvo, eh, evropski nadzorni okvir je treba prenoviti, seveda v luči trenutnih najnovejših izkušenj. To predvsem velja za evropsko območje. Ne smemo počakati, da bi sedaj eh, ta kriza. Um, se še nadalje razmahnila, preveč bi bilo zmede in preveč pre, eh, opustošenje bi bilo preveliko. Ljudje že trpijo zaradi razmaha finančne krize in sedaj morajo voditelji pravzaprav se spopasti z virom te krize. Kot drugo, sedaj potrebujemo politično odločitev, kajti ta bo morala vključevati močnejšo koordinacijo med nacionalnimi organi odločanja. Kot tretjo, koordinacija v Evropi bo verodostojna le, če bo temeljila na inštituciji, ki bo ponujala in zagotavljala zaupnost, neodvisnost in učinkovito odločanje. Kot četrto, takšna inštitucija že obstaja, izvaja vlogo pri monetarni politiki in tudi zagotavlja določene učinke na področju finančne stabilnosti. To je ECB in v evrosistemu eh, in Eurosystem za evroobmočje. In četrto, politično odgovornost potrebujemo, ki se bo odločilo, katera inštitucija bo tista, ki bo zaupana ta naloga in velika odgovornost za skrben nadzor. Glavno moje zadnje sporočilo je, nikar ne obupujte, ECB je pripravljena prevzeti to odgovornost, če ji bodo politični organi to tudi zaupali. Najlepša hvala. Merci beaucoup. Euh. Najlepša hvala za ta pledvoje. In eh, Evropska centralna banka je sedaj začela govoriti zelo odkrito o eh, vseh teh problemih, to ste ravno kar dokazali, na zelo očitn način. Kot predstavnica Evropskega parlamenta naj povem, da je vprašanje ravnotežja eh, moči na eh, področju monetarne politike eh, resnično vprašanje. Spada sicer v politično sfero, ne v sfero eh, Evropske centralne banke in to je za nas glavni izziv. Odpiram razpravo. Mogoče bi moj češki eh, kolega dal prvo vprašanje, če pa ne, imam pa že cel seznam oseb, ki si želijo besedo. Najprej dajem besedo grški delegaciji, potem pa polski. Vous êtes le troisième, monsieur Valdez. Donc, pour, tout d'abord, à la délégation grecque qui... Najprej, grška delegacija, kdo želi intervenirati? Grec a donné son tour de parole. Grška delegacija je predala eh, besedo italijanske delegacije, potem pa Poljska, gospod Baldasari. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Glede na to, da je predstavnik Italije v Evropske centralni banki govoril v angliščini in je dal boljše perspektive tolmačom iz angleščine, eh, slabše perspektive pa je dal eh, tistim, ki tolmačijo iz italijanščine, bom jaz govoril raje italijansko. Eh, najlepša hvala še enkrat, gospa predsedojoča, za začetek. Ena od eh, glavnih točk, ki jih je povedal tudi eh, gospod eh, Binismagi, se je, končala, eh, se je končala raziskava, ki jo je vodil eh, senat in pa eh, odbor eh, italijanskega parlamenta. Želi, eh, želeli so, da bi čim prej sprejeli določene ukrepe na finančnem trgu in sicer, da bi ti ukrepi bili sprejeti na evropski ravni. In to je tudi tisto, kar lahko sklepamo na podlagi analize gospoda Binija Smagija. Če so si trgi med seboj konkurenčni, eh, če eh, si konkurirajo tudi akterji znotraj EU, potem vsi skušajo nekaj dobiti, vsi skušajo premagati drugega. To pa pomeni, da moramo sprejeti politično odločitev, na podlagi katere bomo zagotovili, da se nadzor upravlja tako, kot je treba. Z drugimi besedami, eh, moramo preiti z nacionalnega nadzora na evropski nadzor. Poleg eh, tega pa imam še vprašanje za gospoda Binis Magija. Ali naj imamo neodvisni organ ali pa eh, naj bi bil ta organ eh, nekako v okviru monetarne politike. najbolj cilj je seveda eh, čim bolj zmanjšati politično poseganje v tako imenovane tehnične odločitve oziroma strokovne odločitve. In moje vprašanje je naslednje. Eh, strokovni organi morajo upoštevati posledice omejitev politič, eh, političnih odločitev, kajti zahtevati delovanje od eh, političnih organov ne sme pomeniti, da pozabljamo na posledice takih pomembnih odločitev. Na eni strani imamo mastriško pogodbo, ki poka po vseh šivih, in eh, komisija eh, je že eh, izrazila svoje očitke več državam, tudi Franciji, zaradi protekcionizma. Ampak, če na evropski ravni ni pravih odločitev, potem obstaja ta nevarnost, da bo vsaka država delovala sama zase. Ali se Evropska centralna banka tega zaveda? Ali se zaveda, da je šla predaleč v zvezi z Eh, cilji za inflacijo. Eh, en odstotek eh, inflacije, ki je načrtovana oziroma predvidena za letos, pomeni minus dva odstotka rasti. Včeraj ste tudi govorili 15 minut. In moje zadnje vprašanje je naslednje. Ali se Evropska centralna banka zaveda, da mora spremeniti svoj statut? kajti spremenila je cilje, eh, inflacijske cilj, cilje, ni pa upoštevala povezave z eh, rastjo. In Evropska centralna banka je v bistvu strokovni organ, ki pa lahko zelo škodi politični ekonomiji različnih držav. Hvala lepa besedo dalem Polski, potem pa gospe Vandenburg eh, Evropskega parlamenta, polska delegacija. Najlepša hvala za. Naj povem, da smo na polskem integrirali nadzor Veliko razprav je bilo o tem, ali se ne bo s tem zmanjšala vloga Evropske eh, centralne banke oziroma centralnih bank na splošno. Ampak mi smo uvedli tudi nekaj drugih instrumentov, odbor za finančno stabilnost, centralna banka, minister za finance, odbor za, na, za finančni nadzor. Ti koordinirajo vse dejavnosti namenjene zagotavljajo finančne stabilnosti sprejeli smo tudi nekaj instrumentov, ki se nanašajo na skrb, eh, skrbno upravljanje, zajamčene vloge recimo. Naši ukrepi gredo v rahlo drugo smer, kot pa tisti, ki jih je opisal govornik. Naj povem nekaj. Vse države, članice Evropske unije, niso članice območja evro. Se, ka, in kako rešiti to dilemo, kako bo potem Evropska centralna banka ali pa regulator zagotavljal nadzor nad vsemi? Moje vprašanje je namenjeno tudi gospodu Kalovšeku bančne in finančne institucije sprašujejo oziroma eh, banke in finančne institucije so često predstavljale informacije, ki niso čisto bile resnične. Potem je tu še boniteta posameznih podjetij. In eh, eh, boniteta se je lahko spremenila kar čez noč. In to lahko povzroči pomankanje zaupanja. Tega je bilo kar veliko. Kako delovati na evropski ravni, kako eh, se boriti proti tem fenomenom in kako se soočiti z bonitetnimi agencijami. Eh, Hvala lepa. Eh, spoštovani kolega, gospa Vandenborg, dve minuti za Evropski parlament. Najlepša hvala in čestitke, gospod Bini Smargi, za ta revolucionarni govor. Mislim, da boste jutri eh, objavljeni v vseh časopisih. Na prvi strani. Kaj ti gre res za daljnosežne? ukrepe Evropske centralne banke v tem kontekstu nadzora. Sem ena tistih članic Evropskega parlamenta, ki je vedno podarjala, da bi Evropska centralna banka oziroma cel sistem centralnih bank moral igrati pomembnejšo vlogo zlasti na eh, področju zagotavljanja stabilnosti in pa skrbnega nadzora. Eh, omenila sem tudi člen 156 v pogodbi. Z pragmatičnega vidika je treba raz, pospešiti razprave v Evropi, uporabiti možnosti, ki so in hitro ustvariti določene strukture. Tu sta pa še dve točki. Dva razloga, zaradi katerih sem prepričana, da vsega ne moremo dati v roke ECB. Eh, Najprej so tu argumenti, ki ste, jih, ki ste jih sami branili v preteklosti. To je povezava z monetarno odgovornostjo banke. Naj dodam še vprašanje posojilo dejavca v zadnji sili in eh, zagotavljavca likvidnosti. To je v zadnjem času postalo izredno pomembno, zlasti na evropski ravni. To ni več samo nacionalni problem. Drugi argument, finančni trgi in razvoj na finančne trgo, vrednostni eh, papirji, nadzor in tako naprej. Kaj smo videli v tej krizi? Kompleksni produkti so se prodajali na finančnem trgu, ki so bili povezani z ogromnimi tveganji. In tu se zdi, da se zanemarja vloga odbora 3 CESRA in pa e, vloga skrbnega nadzora finančnih trgov. Mislim, da bi tudi ti. Mislim, da bi morali zagotoviti ustrezen nadzor tudi za čezmejne dejavnosti. Hvala lepa. E, želite odgovoriti takoj ali bomo prej poslušali vprašanje drugega kroga? Takoj. Najprej bom odgovoril senatorju Baldasanju. Predstavniki ECB imajo navado, da najprej govorijo eh, v angleščini, potem pa govorijo v jezikih, ki jih znajo in eh, sedaj bom na eh, vprašanje postavljeno v italijanščini odgovoril tudi v italijanščini. Eh, postavili ste pomembno vprašanje. Moj odgovor je, da centralne banke se zavedajo, kako njihova politika vpliva na realno gospodarstvo držav članic. In prepričan sem, da je v zadnjih desetih letih to Evropska centralna banka tudi dokazala. Senator je govoril tudi o lender shooting. Eh, lani je bila inflacija 4 odstotna. Eh, cilj eh, cenovne stabilnosti je srednjeročni cilj. Junija lani smo se vsi bali inflacije. Inflacija je bila v vseh državah. V Belgiji je dosegala 5,5 odstotkov, več kot 4 odstotke v Eh, Italiji. Inflacija je bila takrat eh, razlog za zaskrbljenost. Sedaj imamo druge skrbi, sedaj inflacija zelo hitro eh, pada in moramo vedeti, kaj narediti. Moramo se ustrezno obnašati. Ampak to ni tema današnje razprave. Kaj sem rekel danes? Rekel sem, da je potrebno Evropski centralni banki dati pristojnosti za, nadzor, eh, za skrbni nadzor na makro ravni. Govorili smo o mikronivoju tudi, ampak če eh, se odloči, da bo evropska raven sedaj postala primarna, potem Eh, si bi Evropska centralna banka želela biti institucija, ki bi ta nadzor zagotavljala. In to za eh, več eh, držav, zlasti za kontinentalne. Tu so potem še centralne banke nizozemske Italije in drugih držav. In te se niso nikoli spraševale v problemu povezave med nadzorom in monetarne politike. No, v določeni meri že, ampak ta problem se je kmalo rešil. Ta model predstavlja tudi eh, bolj konzervativni način vedenja v eh, določenih državah. Mislim, da je tako tudi na češkem bilo nadzor izvaja centralna banka in mislim, da to ni ustvarilo kak, eh, kakšne bistvene probleme. In mislim, da je ta način Češki republiki omogočil, da se je izognila določenim problemom. Te probleme bi torej lahko eh, rešili. Sedaj pa najprej idem na angliščino. Eh, želim odgovoriti polskemu kolego. Eh, člen 1.5.6 eh, se lahko uporablja za obe območje, za makro skrbni nadzor. Tega potrebujemo na evro območju in ta nadzor lahko izvaja samo ECB in mislim, da se o tem praktično vsi strinjamo. Ampak, če, če države članice to želijo, lahko uporabijo člen 105.6 tudi zato, da Evropskemu sistemu centralnih bank dajo pristojniste za nadzor na makroravni za celo EU. In ECB je Evropski sistem eh, centralnih bank, to je 27 centralnih bank. In naloga tega sistema je e, zagotavljati svojo prisotnost eh, posod. Kajti ECB je institucija Evropske unije, ne samo držav članic. In zato ima eh, Evropska centralna banka pristojnosti tudi za, eh, za eh, vseh 27 držav članic, ne samo za evroobmočje. Gospa Vandenburg, mislim, da sem že prej odgovoril na pomisleke, ki jih imate. Mislim, da obstajajo izkušnje na nizozemskem, v Italiji, Franciji, tu se je ta funk, eh, funkcija posojilodajalca v, v, v skrajni sili in na, nadzor eh, izvajala. Na evroobmočju je ta funkcija posojilodajalca v zadnji sili eh, dodeljena centralni banki. Kar pa zadeva vaše drugo vprašanje, nihče ni za to, da se ECB eh, in evropskim centralnim bankam dajejo, uh, dajejo pristojnosti povezane z nadzorom trga. Arhitektura, ki sem jo razvil, ima dva vrha. Imamo nadzor trga, se pravi, to je povezano z razvojem trenutnega cesar. Druga komponenta te arhitekture pa je evropski sistem centralnih bank in pa sistem ECB ki naj zagotavljajo tudi eh, makro nadzor, pa če je potrebno tudi mikro. Eh, alternativa bi bil okvir s tremi institucijami. Tržni nadzor, centralno bančništvo in mikroskrbni nadzor. Mislim pa, da je eh, ta trikotna eh, arhitektura bolj zapletena kot dvokotna. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo grški delegaciji, potem gospod Badre, bili ste prijavljeni že za prejšnjo razpravo, želite besedo sedaj? Ne. Zato bom dala besedo avstrijski delegaciji, gospodu Klincu. Sedaj pa najprej grška delegacija. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να λείψα χβάλα. Gospodo Binios Magijo želim čestitati za to, ker je bil tako konkreten in to se mi zdi zelo dobro. Naj nadaljujem. Ta kriza odpira tri bistvena vprašanja. Najprej je to vprašanje zaposlovanja, drugo vprašanje razvoj in tretje vprašanje socialna kohezija ali mislite, da bi lahko razmišljali tudi o preventivni vlogi eh, Evropske centralne banke in ali mislite, da bi lahko tudi kriterije razširili tako, da bi ta tri vprašanja lahko upoštevala banka. Drugo vprašanje. Jasno je, da imamo opraviti s problemom zaupanja eh, državljanov v banke. Ampak eh, ni problem samo zaupanje državljanov do bank, ampak je tudi vprašanje zaupanja med bankami samimi. Zlast, in to vpliva na likvidnost. Kako lahko ta problem poskuša rešiti Evropska centralna banka? Kaj lahko naredi, kaj mora narediti za to, da bi pomoč, ki jo bo dala bankam, tudi Eh, izkoristila realna ekonomija, da bi ta pomoč preko bank prešla do eh, majhnih in srednjih podjetij, do realne ekonomije, kajte trenutno ta denar ne pride do teh podjetij, obtiči v bankah. Eh, s tem je rešen samo proračunski problem bank. Hvala lepa. besedo ima eh, avstrijska delegacija, potem pa gospod Klinc. Hvala, gospod predsedujoč in gospod Smagi. Mislim, da smo že sposobni, da izvajamo mikronadzor in da ga damo mednarodnemu organu. Pri makro nadzoru nisem prepričan, da bi potrebovali novo organizacijo, bodi, če, tudi če je to ECB. Tukaj se mi zdi bolj pomembno, da vemo da finančni sektor v zadnjih um, letih deloval tako, da bi ga bilo treba močneje nadzorovati, tudi z finančnimi vzgovi. Zaradi tega je prišlo do velikih izgub pri bankah, inštitucijah druge vrste in to je pomenilo tudi da bi bilo potrebno sedaj na novo odobriti kreditne oziroma bonitetne inštitucije tudi na evropski ravni in veliko zaupanje imam v g dvajset kajti ko gre za makro nadzor potrebujemo globalno strukturo in ta naj bi razvila nov predpise ki bodo preprečevali špekulacije in tovrstne um, neustrezne um, dejavnosti na finančnih trgih hvala lepa gospod zmagi vaše izvajanje je bila glasba za moje uši to lahko povem in gotovo to velja tudi za mnoge mojih kolegov najlepša hvala delim tudi vašo kritiko ko gre za nemške odnose politična skupina ki ji pripadam je veliko časa že zahtevala da se vaše dejavnosti povežejo z dejavnostmi naše centralne banke sedaj pa ugotavljamo, da gre seveda za, tu za politično odločitev in sprašujem vas, ali dejansko že vidite politično voljo, da bi se tukaj spremenilo. O tem jaz dvomim. Poljski kolega je že omenil, da Britanci niso vključni v evropsko območje. Uh, in sicer to pogodbeno ni premi, uh, sicer ovira, ampak ali obstaja politična pripravljenost, da bi te pogodbene možnosti izkoristili. Glede tega sem jaz nekoliko v dvomih in če mislim na volitve v Združenem kraljestvu, obstaja veliko uh, možnosti da bomo dobili evroskeptično vlado ki stvari ne bo olajšala. v tej krizi smo videli da če želimo imeti reševalni paket za banke in tudi konjunkturni program za države članice da tukaj ne izhajamo iz istega izhodišča vsaka država članica pač počne tisto kar se ji zdi prav. In kako torej menite tako, da ste lahko tako prepričani, da pri vseh teh akutnih težavah bomo sposobni doseči tako eh, obsežen kompromis pri tako pomembni temi. Tudi ko sem poslušal italijanskega kolega, je bilo jasno razvidno, da obstajajo še vedno zelo velike razlike pri ocenjevanju tega, kaj naj bi počela Evropska centralna banka in kaj ne. Znova sem slišal, da mastrihtski načrt in uh, pakt o rasti ni pomemben in da je vodil le do napačnih odločitev. Skratka, sicer vas podpiram, ampak eh, zelo se bojim, da tako hitro ne bomo uspeli doseči konsenza. Kako bi torej lahko imeli nek stop, postopno razvit načrt, da bi lahko stopili na pravo pot? Hvala. Merci. Hvala lepa. Lahko se daj odgovoriti na ta drugi krok vprašanj. Ne? Ja? Najprej eh, dajem besedo gospodu Lignijo iz italijanskega sena. Linini. Odbor za pr eh, proračun italijanskega senata. Gospod Bini Smagi. Vaša predstavitev je bila zelo izčrpna. Imam pa vprašanje. V zadnjih dveh eh, dneh smo slišali veliko pomembnih, zanimivih informacij in pa tudi načine boja proti krizi. Slišali smo veliko o Evropskem načrtu za oživanje gospodarstva, slišali smo o protekcionizmu, slišali smo o novem regulativnem okviru, ki naj bi zagotovil več transparentnosti in pa stabilnost finančnega sistema. Včeraj je govoril komisar Almunija. Rekel je, da da je eh, iz, izvajanje eh, evropskega načrta za oživitev gospodarstva eh, doseglo en odstotek rasti. V Italiji imamo probleme, ki jih vsi poznate. To so probleme z, problemi s proračunom in smo dosegli 0,5 odstotkov. Eh, češki minister za finance in sami ste rekli, da zakonodajni eh, proces, ki naj prinese nove pravila za finančni trg, še ni narejen, da so tu še le začetki. Ampak, če eh, ampak da so cilji dobro opredeljeni. Človek dobi občutek, da je veliko dobrih idej v Evropi, ampak da je premalo uh, volje, energije, da bi se uh, oblikoval pravi uh, načrt za boj proti trenutni krizi in tveganjem na finančnem trgu. Ne vidimo še, kakšna bo Evropa po krizi če se e, evropska centralna banka ne bi bila odločila da bo znižala obrestno mero bi bila kriza še hujša povedali ste nam nekaj kar je zanimivo in s čemer se e, strinjamo. Ne smemo dovoliti, da nam stvari uhajajo iz rok. Odločitve je treba sprejemati hitreje. Ali bi bilo e, možno, da Evropa definira v naslednjih tednih že bolj odločen načrt, bolj konkreten načrt, ki bi pomagal gospodinstvom. Kaj ti? Eh, na tem področju je tudi treba delati. Ali je mogoče razmisliti tudi o podobnem načrtu, kot ga je sprejel Barack Obama? Kaj se dogaja z bonitetnimi agencijami? kakšni so vzroki za finančne krizi ali če povem drugače, ali je eh, finančna kriza pokazala že vse svoje negativne učinke ali se lahko eh, nadejamo še česa hujšega. Potem je tu še vprašanje kreditov podjetjem in rekli ste, kriza presega državne meje in novi zakonodajni okvir bi moral bolj zaščititi podjetja, moral bi zagotoviti eh, ve, eh, večjo dostopnost do kapitala. Hvala lepa. Portugalska, prosim. Uh, Hvala lepa. Najprej bi rad čestil gospodu za odlično predstavitev. zelo všeč mi je bila vaša predstavitev finančnega in bančnega sistema. Torej integracija, inovacija in pa konkurenca. To so trije glavni vidiki trenutnih bančnih aktivnosti. Prav tako se strinjam z vami, ko ste dejali, da sta zaupnost in pa konkurenca v bistvu tukaj ovira za nadaljne sodelovanje in pa usklajevanje pri teh zadevah. Ampak prav tako pa tudi v bistvu podpiram vaše inovativne zamisli o vzpostavitvi mikro nadzora, da bi na ta način rešili ta problem. Makro nadzor je nekaj, kar mora biti povezano z mikro nadzorom. To pomeni torej, da če nimamo mikro nadzora na lokalni ravni, kjer se rešuje te težave, potem ni mogoč niti makro nadzor. Rad bi vam zastavil tri zelo pragmatična vprašanja. Prvič, gre za vprašanje lokalnih nadzornih organov in pa bančnega sistema. Ali se strinjate z revizijskimi skupinami na lokalni ravni v bankah, ali lahko oni izvajo nadzor na lokalni ravni torej. Španski model se zdi tukaj kot najboljša praksa na tem področju. Pri lokalnem nadzoru je sicer prišlo do številnih napak, ampak od 90. let naprej dalje mislim, da je španski model tukaj zelo dober. Temu modelu bi bilo potrebno slediti, da bi tako prišli do učinkovitega nadzora na lokalni ravni. Drugo vprašanje. Ali se strinjate, da je treba razmeniti posvetovanje, svetovanje in pa revizijo? Z WorldComom in pa Enromom pred 8-9 leti je bilo v ZDA veliko težav pri konfliktu interesov. Torej, svetovanje in pa revizija ste se nekako mešali, ampak v Evropi imamo še vedno ta problem. Zanima me torej, ali podpirate inovativni okvir, kjer bi jasno razmejili svetovanje in pa revizijo v bančnem sistemu. Prav tako, če tretje vprašanje, seveda vem, težko se lotiti davčnih oas in pa offshore centrov. Tukaj res želimo globalno usklajevanje, ampak težko bo doseči dobre rezultate, kajti tukaj je veliko nenadzorovanih davčnih oaz po svetu. Torej, zanima me naslednje. Ali se strinjate z nekakšnim registrom nadzora finančnih tokov po svetu v mednarodnem bančništvu? Ali bi lahko imeli nekakšen ločen registr takih finančnih tokov? Morda kontrola ne bi bila popolnoma učinkovita, ampak bi pa bila neka kontrola mednarodnih finančnih tokov in pa čezmejnih finančnih tokov. Hvala lepa. Hvala lepa, Eliza Ferrero. Ferrero. Hvala lepa. Odlična predstavitev. Hvala lepa. Kot je povedal kolega, tukaj je res nekaj revolucionarnega predstavili ste zelo zanimive predloge, o katerih je potrebno razmisliti. V poročilu iz odbora Ekon smo videli nekaj podobnega o tem, kam gre evropsko gospodarstvo. Torej tukaj želimo predvsem okrepiti vlogo ECB kot nadzornega organa. Gospoda Klinci pa gospa Vanderborg sta povedala nekaj zelo zanimivih pripomb. Vemo, da so ponavadi podrobnosti, podrobnosti najbolj problematične. Predvsem bi omenila dvoje. Potrebno je okrepiti zaupanje in pa občutek solidarnosti v Evropi in pa zaupanje v vlogo Evropske centralne banke. Ampak trenutno pa se soočamo s položajem, ko imajo države članice zelo različna stališča, ko je govora o njihovem mednarodnem dolgu. Torej, razmere med najmočnejšimi in pa šipkimi državami je zelo, zelo raznoliko, pa čeprav imajo včasih isto valuto. Torej, ali ima ECB tukaj kakšen predlog, kaj storiti v zvezi z evro obveznicami? Ali bi lahko nekako utrdili to zaupanje? Drugo vprašanje. Tukaj želimo nekako živiti evropsko gospodarstvo, pri tem je pomembna vloga enotne valute ampak stvar je v tem, da so špekulacije na mednarodnih trgih prinesle inflacijo in instrumenti ICB pri tem niso bili učinkoviti, niso delovali. Menjalni tečaji so pa ob tem imeli asimetričen učinek na celotno evropsko gospodarstvo. To je v bistvu škodilo evropskemu gospodarstvu. Prav tako je zmanjšalo zaposlenost v podjetjih, ki se ukvarjajo z izvozom. Trenutna obrestna mera nam ne pomaga pri oživitvi gospodarstva, ker ni zadosti zaupanja. Torej, če primerjate delovanje ECB z Ameriško centralno banko Fedom, me zanima, ali bi lahko oblikovali svojo politiko tako, da ne bo edini cilj samo boj proti inflaciji. Tukaj razmišljamo o tem, kaj storiti v prihodnosti. Morali bi se vprašati to, ali se je še smiselno ukvarjati s tem enotnim ciljem boja proti inflaciji, ali se ne bi mogli bolj osredotočiti na splošen cilj, torej boj proti trenutni gospodarski svetovni krizi. Hvala. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Za začetek bi rad povedal naslednje. V trenutni krizi čutim nekakšno razočaranje, češ, da nismo storili dovolj in pa da se na EU ravni stvari ne usklajujejo. Poglejmo se, kaj se je zgodilo v zadnjih nekaj mesecih. Predvsem je delovala ena institucija in to hitro. Res, morda kdo lahko reče, da kakšen ukrep ni bil dober, ampak ta institucija je ukrepala in to je Evropska centralna banka. Mislim, da je to edina institucija, ki se lahko nekaj odloči v desetih minutah, eni uri, lahko organiziramo konferenco in sprejemo odločitev. Druga plat tega pa je, da lahko določamo samo obrestno mero, torej eno vprašanje. Torej, to je en instrument tega, kako lahko delujemo. V tej krizi smo uporabili tudi druge instrumente. Povečali smo likvidnost, bančnega sistema med drugim. No, ampak ta kriza pa je predvsej bolj zapletena in tukaj je vpletenih zelo veliko različnih spremenljivk, zato težko pričakujemo, da bo ECB rešila vse probleme. Grški delegat, naprimer, je vprašal nekaj o socialni koheziji, o zaposlenosti, o razvoju in tako dalje. To so zelo pomembni dejavniki. Ampak to ni vse povezano z obrestno mero, torej vse skupaj je zelo, zelo zapleteno iz ekonomske teorije nam je znano to, da vsak inštrument lahko doseže predvsem en cilj. Seveda lahko posredno vpliva tudi na druga vprašanja, tega se zavedamo. No, številni pa ste tudi pozvali k bolj usklajenemu evropskemu odzivu. To pa je vendarle bolj v rokah držav članic, torej fiskalna politika, zadolženost, dolg, zavarovanje dolga, vse to je še vedno pristojnosti držav članic. Mislim, da trenutno nišče ne razmišlja, da bi to spremenili. Tukaj govorimo o previdnem nadzoru. Mislim, da vlada soglasje, da ECB lahko nadzoruje evroobmoče na makroekonomski ravni. Tukaj oziroma nasploh mislim, da nišče temu ne nasprotuje. No, ampak težava pa je v tem, kaj pa storiti pri državah, ki nimajo evra in pa kaj storiti pri mikronadzoru, torej pri lokalni ravni, pri bankah. To je seveda še enkrat zelo zapleteno. Torej, če se spreme politična odločitev, da bomo vzpostavili bolj močen makro nadzor na EU ravni, potem je ECB pravi naslov za to. Ne vem, če je to kakšna revolucija, ampak mislim, da to je tako. Pripričan sem, da mora za to vladati zadostna politična volja. Videli bomo, kaj se bo zgodilo potem, ko bo skupina dela Rozier predstavila svoj zaključek, potem bo tudi komisija ali pa bi vsaj morala komisija podati svoj predlog, kako nadaljevati. Mislim, da bo komisija spremenila člen 15,6, tako da bo ECB dobila večjo nadzorno vlogo. To pričakujem, kajti za to vlada neko soglasje. Mislim, da se bodo država članice s tem strinjale. Seveda, za to moramo imeti soglasje, ampak mislim, da bodo vse države, še posebno tiste iz evroobmoča, sprejele to, da mora ECB prevzeti makro nadzor na EU ravni. Mislim, da je to logično. Če si torej v evroobmočju, potem moraš to sprejeti, če pa nisi, potem pa ta politika v bistvu na te ne vpliva, ampak ne moreš pa potem temu nasprotovati. Ampak težava, težava pa je pri mikronadzoru. Tukaj pa se stvari zapletejo, kajti tukaj je veliko različnih vidikov, nekatere države, mislim, da je tudi češko predsedstvo dejalo, da je treba biti bolj previden. Torej, ne vem, ne vem, vi ste politiki, vi morate vedeti, kaj početi. No, Maastrichtska pogodba je bila sprejeta po številnih krizah v zvezi z sistemom menjalnih tečajev v Evropi. Mislim, da bo tudi ta kriza nečemu koristila. Prej ste dejali, potrebujemo več Evrope. No, ko pa gre za to, da nekaj dejansko zgradimo, pa moramo biti skladni s prejšnjimi stališči, torej treba nekaj storiti. Torej še enkrat, eh, mislim, da lahko zaupamo temu, da bo Evropa napredovala in nekaj storila. Sedaj pa bi se vrnil na to, kaj lahko ECB stori za to, da se ukrepi zaupanje v bančni sistem. To vas je več vprašalo. Torej, kaj ima ECB na voljo? Likvidnost in pa obrestno mero. Na to lahko vpliva. Ampak problem pa je v tem, da se zaradi plačila nezmožnosti države med seboj ne zaupajo. Bančni nadzorniki in pa finančna ministrstva lahko pri tem nekaj storijo. Sedaj pa vprašanje to, ali imajo banke zadosti kapitala, da zagotovijo to, da so odporne pred šoki. Če trg tega ne verjame, potem borza pade in torej se banke potem bojijo tega, da bi postojale zasebnemu sektorju. Bolj kot borza pada, bolj se znižuje tudi kapital bank in tako v bistvu banke noče več posojati MSP-jem, zasebnemu sektorju in tako dalje. Torej, rešitev za ta problem je, da bi povečali kapital v bankah. No, to pa nažalost ni naloga ECB, ampak naloga nacionalnih vlad, nacionalnih regulatorjev. Trenutno se odvija razprava o tem, namreč o tem, da se poveča kapital teh bank, tako da bi banke končale to kreditno krizo in da bi končno ponovno začele posvojati sredstva. Še eno vprašanje pa je bilo, ali je lahko Evropa pri tem močnejša, ali lahko igra večjo vlogo, ali lahko bolj spodbudi gospodarstvo. Če primerjamo Evropo z ZDA, potem vidimo, da je program za oživitev gospodarstva manjši. Ampak treba pa upoštevati nekaj dejavnikov, kot prvo je položaj, še posebno na finančnih trgih, drugačen kot pa v ZDA. Drugič, v Evropi imamo avtomatične stabilizatore, ti so predvsej močnejši kot pa v ZDA. In teh stabilizatorjev nismo vključili v tiste računice, ki jih je omenil senator iz Italije. Torej, javni finančni sistem v Evropi je drugačen. In če torej upoštevamo v Evropi tudi te avtomatične stabilizatorje, potem je evropski sistem močnejši. Vprašanje pa je, kaj lahko še storimo. To je odvisno od držav članic. Sedaj zgornja meja ni pak od stabilnosti in rasti. Mi smo že dejali, da ob izrednih okoliščinah lahko presežemo določene omejitve. Ampak problem pa je v bistvu v finančnih trgih, ne pa v paktu o stabilnosti in rasti. Namreč obstaja tveganje, da se bo nezaupanje med državljani in bančnim sistemom prelilo v nezaupanje med državami in to bi bilo res zelo, zelo nevarno. Namreč, ko bi naprimer neka država želela financirati svoj program za oživitev gospodarstva, tega ne bi mogla storiti, zato ker njene obveznice tega programa ne bi pokrile. In mislim, da se tukaj potem pojavi meja za države, ki želijo porabiti več sredstev. V Evropi moramo biti zelo previdni. Tukaj je staranje prebivalstva, palec BDP in tukaj vendarle obstajajo neke meje. Mislim, da jih države ne bi smele preseči. V Evropi smo nekoliko bolj omejeni in ne zaradi pakta o stabilnosti in rasti, ampak zaradi naše demografske slike. To je naša meja. Sedaj bi se še odzval na mnenje portugalskega kolega. To je bilo zelo tehnično vprašanje, se mi zdi. Res je, revizija je zelo pomembna. Nadzor pomeni, da imaš nadzornike, nadzornike v praktično vseh, vsaj večjih bankah. Omenili ste tudi registre. Nekatere države imajo te registre. Težko je oblikovati take registre na evro ravni. Ampak je pa res, da bi večji nadzor na evropski ravni gotovo pomagal temu, kar želite vi. Gospa Ferrero je potem vprašala kar nekaj stvari. Še enkrat naj povem, da ima ECB en instrument, namreč določene obrestne mere. Od ECB ne morate zahtevati vsega. Že tako je težko zagotoviti to, da je inflacija za naše državljane na srednji rok dokaj nizka. V evroobmočju praktično imamo večje težave kot pa v drugih območjih. In potem pogosto ljudje pravijo, evroobmočje je v slabši formi kot pa ZDA, naprimer, raste slabše, naprimer. Ampak, če pa si pogledate zadnjih deset let, ko obstaja evro in če si pogledate gospodarsko rast, potem vidite, da je edina razlika med evroobmočjem in pa ZDA, torej govorimo o poprečju, evro naslednja. Rast prebivalstva. Če pogledaš BDP na, prebivalstva, na, na prebivalca, je ta BDP v ZDA in pa Evropi isti. V Evropi so različne države. Ampak v poprečju je BDP na prebivalstva v evroobmočju isti kot pa v ZDA. Res je, nekatere države v, Evrop v Evropi so hitreje raztočene, nekatere počasneje. Tudi pri zaposlenosti je podobno. Evropa je ustvarila več delovnih mest, kot pa ZDA v zadnjih desetih letih. Res je, sedaj se soočamo s krizo, ampak prej je bilo to zelo dobro. Če si pogledamo učinkovitost evroobmoča in pa Evropske centralne banke, mislim, da je bila ta učinkovitost velika, finančna stabilnost je bila dobra, večja kot pa prej. Ampak pogledajte, ECB ima samo en instrument in temu je treba posvetiti več pozornosti, seveda. Potem pa bi z drugimi instrumenti zunaj ECB morali se lotiti problemov, kot so brezposelnost, gospodarska rast in tako dalje. In ti instrumenti pa spadajo v pristojnost držav članic. Grški kolega je govoril o socialni koheziji in pa razvoju. Na nacionalni ravni morajo biti oblikovane politike, ki bodo spodbujale zaposlenost, gospodarsko rast in to preko strukturnih reform, ampak nažalost vam moram reči, da v zadnjih desetih letih takih politik ni bilo. Države so pogosto zaostale in treba je pospešiti ta razvoj, da bi poskrbeli za to, da morajo nekatere države v evroobmočju popraviti neravnotežja, v katerih živijo. Hvala. In še o davčnih oazah oziroma davčnih paradižih. Nimate komentarja? No. Tukaj ECB ni pristojna, ampak če pa že želite vedeti naše stališče, veste, v bistvu prej sem se ukvarjal s tem problemom. To ni ravno lahka bitka, to je pomembno globalno vprašanje. Predvsem morajo zlasti velike države doseči nekakšen sporazum o tem, kaj storiti v zvezi z davčnimi oazami. Ampak nažalost pa celo v evro območju, v Evropi nimamo kakšnega skupnega stališča o tem, kako se boriti proti davčnim oazam. Ampak je pa to gotovo pomembna prednostna naloga. Hvala. Eh, Hvala lepa. Še nekdo je prosil za besedo eh, z Evropskega parlamenta, ampak ali eh, želi še kdo izmed nacionalnih parlamentov besedo? Gospod Dos Santos bo sedaj postavil vprašanje. Prosim. Hvala, predsedujoča. Gospod Benis Magi nam je predstavil nekaj zelo pomembnih osvežujočih stvari. No, sam pa bi predstavil nekoliko bolj pesimistično mnenje. Namreč, govorim o protislovju. Med tem, kar je povedal naš grški kolega sedaj, pa pred nekaj meseci. Kako izboljšati regulativni sistem? Dejali ste, da bi s takim regulativnim sistemom v bistvu ubili inovacije torej ubili kokoš, ki nese zlata jajca. S takim krepkim regulativnim sistemom bi uničili ustvarjalnost. Seveda, že takrat so vsi vedeli, da se bomo soočili z gospodarsko krizo, ampak ECB pa je takrat še vedno povečevala svojo obrestno mero. Zato se ne morem strinjati z vami, ko ste dejali, da se je ECB najhitreje odzvala na finančno krizo. Komisar Makrivi je pred nekaj meseci dejal, da to sploh ni bila neka kriza, to je le manjše finančno neravnoteže. Ampak potem pa smo videli, kaj se je zgodilo. ECB ni bila edina institucija, ki se je zelo počasi odzvala. Vem, kaj so cilji ECB. Ampak to se je pač zgodilo, to je treba priznati. Evropska centralna banka sedaj prevzema večjo vlogo pri nadzoru. Predlogi proti koncu predstavitve gospoda Mespagija so bili zelo pozitivni, te podpiram. Evropski mediji portugalski mediji govorijo naslednje. Prebral sem nekaj, kar je povedal George Soros. Včasih so operacije prodajna nujno zlo, ampak običajni državljani pogosto zelo težko razumejo to nujno zlo. mislim, da ne obstaja koncept nujnega zla. Seveda razumem, da gospod Venismagi morda ne bo mogel v celoti odgovoriti, ampak vseeno bi vprašal naslednje. ECB ima celotno sliko o tem, kakšno je evropsko gospodarstvo ali veste, koliko je tega okuženega premoženja? Veliko je bilo govora o tem, torej koliko je okuženega premoženja na evropskih trgih in kaj bo to pomenilo za evropski BDP. Drugič, vemo, da bodo evropski davkoplačevalci plačali končno ceno za to krizo. Naslednje vprašanje. Kaj ECB misli o vprašanjih, o katerih je govora v Evropi, pa čeprav ni nobenega soglasja. Namreč, prvič, kako zmanjšati res škandalozno visoko raven bonusov in nagrad finančnikov, kar v bistvu plačujejo davkoplačevalci. Drugič, kako bi lahko prepovedali operacije eh, kratke, eh, kratkoročne prodaje, kar se je trenutno že zgodilo v Združenem kraljestvu. Hvala. Gospod Bili Smagi, slišali ste ogromno eh, hvalnic, ampak sedaj nekaj kritičnih besed. Nekateri so za neodvisnost ECB, za krepkejšo vlogo na področju nadzora in eh, zato, da je glavna pri reševanju krize. Vendar pa eh, Evropska centralna banka ne more vsega narediti, prečakovanja so pa velika. Eh, dva trenutka v tej krizi sta, ki sta zelo neugodna. Prvič, z vidika centralne banke. Meni se zdi, da se je zelo kmalo izkazalo, da eh, same eh, injekcije kapitala ne bodo rešile križe, kajti na ta način ni mogoče rešiti vprašanja obstoja teh toh, eh, toksičnih sredstev, toksičnega premoženja, ki preprečuje delovanje nomanjega trga. In se, tako je prišlo do krize solventnosti. In, eh, tu morajo delovati tudi, tudi vlade. Centralna banka se je okvarjala z inflacijo v prejšnjem letu, ampak ali ne bi morala spodbujati vlade k temu, da bi se okvarjale s temi vprašanji ko je prišlo do krize, zniževanje obrestnih mer ni zadostovalo in morale so nastopiti vlade, da so uh, pomagale uh, v tej situaciji za sprejemanjem načrtov za oživitev gospodarstva. V bistvu ste rekli, da ima Evropska centralna banka na podlago vsa orodja za mikro in makro eh, skrbni nadzor. Tega ne izključujem, ampak pravim naslednje. Eh, nekako ob strani puščate vprašanje globalnega upravljanja in pa demokratske odgovornosti tega modela ki eh, obstaja v Češki, Franciji in druge, ne moremo transponirati nekam drugam. Eh, FED ima gospoda Geitnerja kot sogovornika, ta pozna vse, ampak ima realno proti moč. Na evropski ravni pa tega ni. E, ne govorim, da bi Evropska centralna banka morala reševati politične probleme, ampak opozarjam pred tem mehanizmom. Smo v kritičnem obdobju in e, e slišala sem, kar ste rekli v zvezi z mastriško pogodbo. Ampak to pomeni še nekaj. To je naša odgovornost in tudi vaša odgovornost. Kajti tudi za vas bi bilo dobro, da bi imeli ustreznega političnega sogovornika. E, sedaj vam pa dajem besedo. Bom poskušal odgovoriti na vsa ta vprašanja istočasno. Kot veste, nič nimam proti političnemu sogovorniku, ampak Naj povem, zakaj to danes ne deluje. Gospod Dos Santos mi je postavil to vprašanje. Rekel je, a sploh veste, koliko je teh toksičnih sredstev v sistemu? To lahko vprašate kogarkoli v Evropi, pa ne bo vedel. Eh, Evropska centralna banka tega ne ve če mi boste dali pooblastila iz 105.6, potem bom lahko nekega dne dal uh, točen odgovor na vaše vprašanje. Danes pa pač uh, sprejemamo informacije s trga, zbiramo informacije s trga, zbiramo informacije, ki nam jih pošiljajo določene institucije, ampak ne moremo imeti podrobnih in natančnih podatkov. In zato menim, da ko govorimo o političnem sogovorniku, o tej eh, nasprotni sili, o upravljanju, ali ima danes kakšen smisel imeti odnose med političnimi organi in eh, nadzornimi organi samo na nacionalni ravni? Tu nekaj mesecev so v mnogih državah mislili, da je bančni sistem v redu, Eh, pred nekaj meseci ni bilo nobenega razloga za zaskrbljenost. Sedaj je pa prišlo do globalne krize, sedaj so ti elementi, ki predstavljajo nevarnost okužbe, zelo eh, prisotni in zato potrebujemo globalni pristop. Eh, ne pravim, da je vse treba prenesti na evropsko raven, ampak Evropska unija mora imeti možnost oblikovati si celotno sliko za Evropo, zlasti za evroobmočje, tako da lahko posameznim vladam tudi posreduje vsa tveganja, ki so povezana z nacionalnimi bančnimi sistemi in zato ker ni eh, interakcije med eh, mikro in makro nadzorom, je nadzor na nacionalni ravni postal nezadosten. Jaz nimam nobenega problema eh, z dialogom oziroma z sprejemanjem odgovornosti med nadzori eh, eh in političnimi organi, ampak na nacionalni ravni to nima pravega smisla. Druga točka. Odgovoril bom na enak način. V teh mesecih je Evropska centralna banka stalno govorila, te injekcije kapitala ne zadostujejo. Treba je več transparentnosti, treba je več kapitala. mogoče nismo dovolj na glas kričali, ker to pač ni naša tradicija, ampak smo to večkrat rekli. E, instrument plus likvidnost ne reši, ne reši vsega. Potrebna je povezava med e, ustreznimi organi, vključujoč z nadzornimi, da se soočimo s tem problemom. Če bi bili imeli več pristojnosti v smislu 105.6, Mislim, da bi potem lahko bili dosti bolj učinkoviti, kajti ta člen zahteva eh, regulacijo na makroravni, ki vpliva tudi na nacionalno raven, na upravljanje likvidnosti, na kapital, eh, na zagotavljanje potreb po kapitalu in to bi imelo takojšnji, eh, takojšnji učinek. In prednost Evropske centralne banke je v tem, da hitro odloča. In uh, morali smo hitro odločati v teh zadnjih mesecih. Naj odgovorim še na druga vprašanja gospoda Došantoša. Seveda pripravljamo poročilo, uh, poročilo o finančni stabilnosti in tam uh, smo vključili tudi nekaj priporočil. Preberite poročilo iz junija, preberite in videli boste, da smo opisali že vse julija. Uh, poročilo je bilo. Uh, eh, skratka na, eh, napisali smo v poročilo že, kaj se otegne eh, zgoditi. Potem še vprašanje v zvezi s short sellingom. To so tehnična, strokovna vprašanja. Naj pa zaključim s politično pripombo. Če želimo uh, preučiti, kaj se je zgodilo na japonskem pred finančno krizo. Glavni problem je bila zamuda, ki je prišla Eh, v dokapitalizaciji bank. Ta zamuda je posledica težav vlade in parlamenta. Ta nista mogla državljane prepričati, da je, is, eh, da je edini način ta, da se denar davkoplačevalcev da v banka, da je to edina rešitev. To je seveda težko razložiti vedno, ampak glede na eh, situacijo je to edini element, ki pomaga rešitev na kratki eh, čas. In eh, zgubili so tri leta in potem je nastopila deflacija. Zato se moramo izogniti pretiranemu politiziranju določenih vidikov, intervencije v bančni sistem morajo biti masivne in očinkovite, In ko se izvlečemo iz te krize, se bo treba soočiti s celo vrsto drugih problemov, kot je upravljanje z bankami. E, morali bomo govoriti o tveganjih, ki so jih banke sprejele in govoriti bomo morali o celi vrsti drugih stvari. Ne smemo pa ustvarjati situacije, kjer dokapitalizacija bank postane politično nespremljiva in na ta način se ustvarijo napetosti med javnim mnenjem in pa eh, javnimi eh, oziroma državnimi organi zaradi teh ukrepov, katerih namen je dati denar tistim, ki so ga izgubili. Menim, da je to pomemben element, ki ga moramo upoštevati pri eh, reševanju trenutne krize. Najlepša hvala, najlepša hvala za vse te odgovore. Najlepša hvala tudi za predloge. Mislim, da bo razprava se nadaljevala še preden bo Jacques de la Rozier dal uh, svoje poročilo. Sedaj dajem besedo kolego uh, Oldriho Vožiršu. Uh, predsednik odbora za ekonomske zadeve poslanske zbornice parlamenta Češke republike, da predstavi za, eh, osnutek zaključkov te razprave. Predsedajci, paim predsedkinje, eh, važene dame, važene. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, spoštovani gosti. Kot sem že omenil na začetku, je nek ekonomist, ki ni odvisen od izvolitve v položaju, ko bo lahko zelo enostavno ukrepal in upošteval znane formule. No, ampak mi nismo ekonomisti, večina nas je politikov, zato smo odgovorni pred svojimi voljivci. Zato moramo vzpostaviti taka pravila, take regulativne ukrepe in take pogoje, da bo lahko deloval svobodni trg z nekimi normalnimi predpisi, obenem pa je treba zagotoviti prost pretok blaga kapitala, ljudi in storitev. To so temeljni stebri Evropske unije. Res je, Evropska unija je krizo dobila od ZDA, ampak Nisem pa še slišal, ki so glavni razlogi za to krizo. Eden izmed glavnih razlogov za to krizo je po mojem mnenju ta, da je Bill Clinton izvajal politični pritisk, da bi lahko vsak ameriški državljan živel v svoji lastni hiši. In ravno ta politični pritisk je vodil situacijo, ko so ameriške banke posojale ne samo likvidno in solventno zmožni, ampak tudi vsem drugim, ki niso bili solventno zmožni. In sedaj po teh 15 letih smo dobili rezultate tega. Pa to ne velja samo za ameriške finančne institucije in pa ameriške banke, ampak so enako počeli tudi evropske finančne institucije. In tako so prišli ne samo do finančne krize, ampak tudi do recesije. Gospe in gospodje, dovolite mi torej, da se vam vsem zahvalim za to res zelo živahno, dinamično, odprto razpravo. Naj pozamem nekaj najbolj pomembnih točk, o katerih bo potrebno še nadalje razpravljati. Taka srečanja, kot danes, so zelo pomembna za to, da se sproži razprava, tako da lahko potem politiki in pa predstavniki ljudi ter pa tudi javnost pridejo do spremljivih rešitev za vse. Govorili smo o problemih v zvezi z obdavčenjem, o davčnih oazah, govorili smo o obdavčenju prihrankov, omenili smo dostopnost posojil, še posebno za MSP-je. Prav tako smo govorili o tem, ali potrebujemo skupno, enotno evropsko ekonomsko politiko ali potrebujemo skupnega bančnega nadzornika. Govorili smo tudi o problemih v zvezi s protekcionizmom in pa z državno pomočjo. Prav tako smo razpravljali o pristojnosti na globalnem trgu ali potrebujemo skupna pravila, skupne predpise na globalnem trgu in pa kakšna je pristojnost posameznih organov. Ali mora za ta nadzor skrbeti Evropska centralna banka ali nacionalne centralne banke. Prav tako smo se vprašali to, kakšno vlogo ne igrajo nacionalne vlage, vlade v, v, v, v tem v zvezi. Govorili smo tudi o družbah, kot so Enron. Namreč problem je v tem, da je potrebno ločevati med svetovalci in pa revizori, kot smo že videli v preteklosti. No in potem se to navezuje tudi na vprašanje bonitetnih ocen. Do določene mere lahko rečemo, da ko enkrat nekaj kupiš, potem lahko postaviš pravila in pogoje, ampak pomembno pa je, da pridemo do objektivnih rešitev, pa čeprav je to vedno zelo težko. Prav tako smo govorili tudi o neodvisnosti ali pa obsegu neodvisnosti Evropske centralne banke. ECB nima enakega položaja kot ameriške zvezdne rezerve, kajti FED ima na drugi strani proti utež, namreč osredno vlado. Z institucionalnega vidika pa bo treba Evropsko unijo še vedno dodatno razviti in drugače oblikovati, kot pa te sedaj. Morda sem kakšno točko izpustil, ampak mislim pa, da sem omenil najbolj pomembna vprašanja, ki smo jih tukaj obravnavali. Gospodu ministru Kalosejko bom vse to predal in še enkrat hvala lepa za to zelo plodno in uspešno razpravo. Hvala in nasvidenje do naslednjič. Euh, dragi sopredsedujoči na koncu se vam lahko samo še zahvalim za sodelovanje pri tem eh, delu ravno tako se zahvaljujem jano hadžaku ki je sodeloval pri vsem našem delu in eh, v češkem parlamentu eh, predseduje odboro za gospodarske zadeve. Vsem se vam zahvaljujem za sodelovanje. Eh, Veliko vas je bilo, to je že peti tak sestanek v času tega sklica in tudi zadnji v času našega sklica kot eh, testament. Eh, mojemu eh, nasledniku želim položiti na srce, kako pomembni so ti sestanki, naj z njimi nadaljuje, mogoče tudi v obliki delavnic. In eh, to srečanje, ki smo mu posvetili monetarnim eh, politikam, eh, različnim pristojnostim, je bilo zelo pomembno v tem trenutku. Vsem se vam zahvaljujem, tudi trem komisarjem, ministrom, članom centralne banke, ki so bili prisotni, zahvaljujem se tudi direktorjem Mednarodnega denarnega sklada. Potem se eh, zahvaljujem tudi vsem eh, članom eh, odbora za eh, gospodarske in denarne zadeve. Želim vam veliko odločnosti, veliko angažiranosti, tako da boste v svojih nacionalnih parlamentih ustvarili prave pogoje za sprejemanje eh, načrto za nadzor in za načrte za oživitve gospodarstva in da boste zagotovili, da se ti načrti izvajajo v dobro naših sodržavljanov in v dobro naših gospodarstv. Želim vam srečno pot domov. Hvala lepa.